mes chers collègues si vous voulez bien nous allons commencer. je suis là par. danes popoldne bomo v tej veliki dvorani eh, prisluhnili dvema poročiloma kolege Kareša in gospe Kleva. Vidim, da sta uh, z nama oba poročevalca, tako da bom kar tako dal besedo gospodu Karešu. Izvolite oziroma glede na to, kako veliko vas je, ni treba, da bo trebalo pol ure. Hvala. Kaj ni ubezecen in dojč? Ah, alo, notrami, monsieur Klut, napad do tradukcijo. Ni prevoda v nemščino. Ali mi nemška kabina sliši? Ali se lahko vključite, prosim? G dobro, vse deluje odlično. Ali, monsieur Karinč gospod predsednik bom kar začel z opravičilom ker sem mislil da bo gospod kalniete govoril o resoluciji o katastrofi v siriji. pred sedmimi minutami sem bil eh, povabljen da grem da grem na evropsko komisijo ker se moram srečati z našim premijerjem in z našim finančnim ministrom in drugimi predstavniki svoje države. torej se že sedaj Eh, upravičujem ker ne bom tu do konca sestanka gospod gozes torej prihranil bom čas imamo samo en govor ne dveh dobro sedaj pa res moj govor Rad bi podaril eno, en pomemben vidik, glede katerega mislim, da se vsi strinjamo. In sicer, še nekaj, kar res potrebujemo v Evropi, karkoli bolj kot karkoli drugega, so to naložbe, ki ustvarja delovna mesta. Mislim, da se glede tega res strinjajo vsi politiki vseh barov. In če potrebujemo naložbe delovna mesta, potem je pomembno, da imamo enaka pravila za vse. Tako da naložbe dejansko prihajajo, ker če pogoji niso enaki za vse, če niso okoljšnje podobne za različne uh, vlagatelje, potem to ovira naložbe. Zato je nujno in logično, da iz, izogibanje plačevanju davkov je nekaj, kar ne, neposredno onemogoča gospodarski razvoj Evrope. To je to in to moramo spremeniti kakorkoli lahko preko zakonodaje, preko zakonodajnih aktov in vsega, kar nam je na voljo. Mednarodni denarni sklad pravi, da pet odstotkov svetovnega BDP-ja je nezakonitega. To je zelo veliko, če je to res. Druge ocene so tudi visoke, morda nekoliko manjše, pa vseeno. Zato gre za dejansko težavo. S tem predlogom direktive in s predlogi spremem direktive mislim, da gre komisija v pravo smer. In predloge sprememb, ki sem jih pripravil, so po moje dodelave določenih točk, ki so v predlogu in niso v nasprotju s tem, kar predlaga komisija. Torej, tri stvari bi rad izpostavil. Prvič, in kar je verjetno najpomembnejše pri teh spremembah direktive, je to, da vemo, kdo je dejanski lastnik, upravičeni lastnik, beneficial ownership. Če organi, davčni organi, policija bolje vedo, kdo dejansko je lastnik nekih sredstev, bi potem bilo lažje gotoviti in preveriti, ali se res vsi držijo enakih pravil. Ali gre za to, da plačate davke, ki jih morate ali pa gre za to, da preprečimo uporabo načrno predobljenih sredstev in pretoka takšnih sredstev v gospodarstvo. Torej dejansko lasništvo je nekaj, nekaj, kar moramo preprečiti. Sveda ne bomo nikoli dobili celotne slike, vendar kar je res pomembno je to, da če uvedemo to idejo, da imamo poslovne registre in je pomembno, da zagotovimo, kdo so dejansko lasniki trenutno banke. Recimo, če imamo, če odpremo račun, potem uh, uh, banke preverijo, kdo je lasnik. Morali bi zagotoviti, da tudi, ko se neko podjetje registrira v EU, uh, morate povedati, kdo je pravi lasnik. Tako kot je to pri bankah. Torej, moramo zagotoviti, da so poslovni registri taki, da, lahko, da se med sabo lahko povezujejo, tako da lahko organi za ene države članice preverijo, eh, kakšni so podatki v registru druge države članice. Torej, recimo, če se uh, registrirate v Latviji, uh, potem lahko organi iz poljske preverijo, kdo je dejanski lasnik ali obratno. In morda ugotovite, da je uh, neko podjetje pravzaprav ima lasništvo v Nemčiji. Veste, kako potekajo takšne scheme poslovne, tako da je zelo pomembno, da moramo poskrbeti za medsebojno povezljivost teh poslovnih registrov. To je po, v predlogu sveme 19. To seveda ne bo rešilo vseh težav, vendar je to pomembno orodje v boju proti izogibanju plačevanja davkov in v boju zoper eh, uporabo nezakonito pridobljenega denarja. Drugič, ocene tveganja. Tu je pomembno, da imamo oceno tveganja na ravni EU v poročilu, tu, tu gre tu za predvsem 11, v poročilu povdarjamo, da je pomembno, da na ravni EU povezujemo, da vidimo, katere so glavne eh, grožnje v vsakem sektorju. Recimo v države članice je morda Eh, ocena tega drugačna od tiste na ravni EU, zato je pomembno, da imamo eh, te informacije tudi na evropski ravni, ne le na ravni držav članic. Če nekaj? Eh, to je prav smer 24 nove tehnologije. Kakšen je osebni kontakt, kakšen ni osebni kontakt? Pomembno je, da recimo vemo, da ker imamo recimo elektronske podpise, je to pravzaprav isto kot osebni stik, ker vemo, s kom imamo pravka. In tehnologije se razvijajo in moramo to poštevati. Moram, kajti te tehnologije se vedno bolj uveljavljajo. In še zadnja stvar, ki bi jo povdaril, ko sem delal na tem poročilu, eh, ki bi jo to menil, Srečal sem se s številnimi predstavniki industrije, z lobisti, s katerimi se vsi srečujemo. In imel sem zanimiv razgovor s predstavnikom, če se prav spomnim, um, irskega združenja konjskih, tistih, ki tekmujejo s konji. Tega sicer ne poznam najbolj, tega področja, vendar rekli so mi, da obstaja v tej državi zelo uh, živahna zelo živahno um, zelo živahno to, da ljudje stavijo na konje in to je vse gotovinski posel, to poteka zelo hitro, to je nič elektronskega, ko gre za konske stave. In potem so mi rekli, za pranje denarja je ta sektor popolnoma nezanimiv. Zakaj? ker običajno za vsakih funt, ki ga investirate, dobite nazaj 90 centov. Na prvi pogled se mi zdi to logično. In če imamo torej omejitev, ker gre za gotovino, gre tu morda za neko panel, ki bi jo lahko dal med izjeme. Vendar vseeno, potem sem malce razmišljal. Predstavljajte si, da, da perete denar na ta način plačate le desetodstotni davek za to, da je vaš denar legalen. No, to je nižja davčna stopnja, kot večina nas plača pri kateri koli dejavnosti deset odstotkov. Torej, ne vem, kakšna je bila prava rešitev, vendar bi bil pa uh, proti temu, da bi poskušali takšne sektorje izničiti. Kakorkoli že, vendar morda bi morali najti nek način registracije. Ne želimo te dejavnosti uničiti, vendar želimo vedeti, kdo dejansko eh, sodeluje pri tem in kdo je tisti, ki recimo veliko, veliko eh, dobi pri teh stavah. Torej, toliko predlogov komisije, da bi zmanjšali. Eh, znesek minimalnih vsot, ki jih je treba bolj tesno proučiti. Mislim, da pri igrah na srečo, same igralci na, na srečo pravijo, da niso zanimivi za tiste, ki pere denar. Morda ne, vendar morda so. In le desetostotna eh, obdočitev za legalizacijo vašega denarja, no, ne vem, uh, kakšne so sicer te stopnje, vendar to se mi ne zdi veliko ne želimo uničiti nobenega sektorja v Evropi, seveda ne, kajti vendar želimo pa omejiti pranje denarja. Ne želimo s tem uničevati in posameznih panok, vendar vseeno moramo razmišljati o tem, kako bi lahko imeli določena jamstva glede določenih sektorjev, da bi zmanjšali tveganje, hkrati pa ne bi uničili teh panok brez odvečnih stroškov. Torej, s, s tem bi zaključil, obstavam tu še nekaj časa in seveda bom razpravo poslušal preko videoposnetka, tudi moj asistent si bo vse zapisal in seveda bom upošteval vaše komentarje in se veselim nadaljnega dela s poročevalci v senci drugih skupin. Hvala. Merci, Hvala, gospod poročevalec. Če odhajate, je to zato, ker greste na zabavo, ki eh, o postopu Latvije v evro območje. Sedaj pa bom dal besedo poročevalki za drugo, za drug dosje. Gospa, beseda je vaša, izvolite. Hvala lepa. So after the presentation of the... Po predstavitvi predloga direktive naj povem nekaj glede tehničnega mlajšega brata te direktive in sicer gre za predlog o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev. Torej, direktiva želi izboljšati transparentnost plačil na nacionalni in čezmeni ravni, tako da bo za organe pregona lažje Eh, spremljati eh, prenose denarja strani kriminalcev ali teroristov. V uredbi želimo zagotoviti to, da osnovne informacije glede plačnika in prejemnika plačila je na voljo organov pregona, zato da lahko zaznajo eh, kriminalna dogajanja in zasežejo sredstva. Torej, ta uredba eh, seveda tako kot direktiva spremlja eh, spremembe v mednarodnih standardih in skušamo izboljšati sledljivost plačil in želimo upoštevati evropski eh, standard, ki mora biti skladen z mednarodnim FAT standardom, ki je bil spremenjen februarja lani. Mislim, da je predlog komisije skladen s spremembami na področju mednarodnih standardov. Nova, nov, nova zahteva je, da je treba zahtevati in shraniti podatke glede plačnika in prejemnika plačila. To je gotovo pravi način, da lahko zagotovimo, da pristojni organi dobijo informacije, ki jih potrebujejo. Druga pomembna sprememba je to, da imamo oceno tveganja. To je menil tudi drugi poročevalec. Tudi sama podpiram eh, to pot, vendar je pomembno, da okrepimo določene točke glede tega. Predlagam to, da bi uredbo povezali s prilogo eh, direktive, kjer imamo navedene dejavnike visokega tveganja. Torej, da dejansko tisti, ki izvajajo plačilne storitve, vedo, kako ukrepati. Torej, nepopolne informacije niso nujno uh, osnova za tveganje. Potrebujemo dejanske ocene tveganja, da bodo banke lahko zaznale tvegane dejavnosti, tvegana plačila. To je pomembno tudi uh, pomembno v kontekstu transferja znotraj EU na osnovi našega delujočega skupnega trga že prosimo za manj informacij. Zato sem predlagal nekaj predlogov sprememb v to smer in sicer, da potrebujemo res osnovne informacije. Še nekaj je vlada izpostavila pojasnila glede posledišnjih plačilnih storitev. Pomembno je ukrepiti vlogo eh, izvajalcem poštanskih storitev, tako tudi pravijo določila FATF. Vendar moramo upoštevati razlike med posredniškimi plačilnimi storitvami in običajnimi plačilnimi storitvami, kajti posredniki nimajo neposrednega stika s plačnikom in prejemnikom plačila. Zato mislim, da morajo posredniš, posredniš, posredniki zgolj ugotavljati, če obstajajo kakšne manjkajoči podatki mislim pa, da njihova naloga in vloga ni enaka vlogi tistih, ki izvajo osnovno plačilno storitev. Mislim, da je eh, komisija res naredila nekaj eh, dobrega, ker je okrepila seznam sankcij. Me pa skrbi vprašanje spremljanja in izvajanja teh sankcij, zlasti ko gre za izvajalce plačilnih storitev zunaj EU. Mislim, da besedilo lahko krepimo, če boste obe besedili bolj skladni glede tega. Upam, da bo v prihodnih letih komisija nam poročala o izvajanju teh uh, zakonodajnih aktov v realnosti. Moramo tudi tesneje sodelovati z uh, pristojnimi organi zunaj EU, zlasti, ko pride do kršitev. Mislim, da imamo tu še nekaj manjskega prostora za to, da uskladimo eh, ta dva besedila z ostalimi eh, direktivami na področju finančnih storitev. In mislim, da bi morda lahko tudi, eh, da bi lahko res torej bili bolj eh, skladni. Mislim pa, eh, se pravi, čujem, nije več prevoda v francoščino mikrofon se je izklopil. Dobro, hvala, hvala. Če zaključim, mislim, da vsi razumemo, da prihaja, da je ogromni škod, če finančni eh, sektor ni dovolj zavoran pred zvorami glufijami. Eh, moramo se razvijati, moramo prilagoditi svoj evropski okvir. Sedaj v času krize moramo zagotoviti, da kriminalne dejavnosti ne bodo še poslabšale naše situacije, da ne bo prišlo do grožnje za evropsko solidarnost. Toliko, toliko za enkrat. Hvala. Hvala. Sedaj bomo prisluhnili poročevalcem v senci. Gospod Peter Zimon, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, oba poročevalca, hvala lepa za fajne uvodne besede. Na začetku samo nekaj dopolnil z moje strani. Mislim, da ni treba govoriti o tem, kako pomemben je ta zakonodajni predlog v okviru boja proti pranju denarja. Primer HSBC-ja ki se je z ameriškimi oblastmi dogovoril o kazni 2 milijard dolarjev zaradi pomoči terorizmu in tako naprej. Europol vedno znova odkriva mehanizme pranja denarja in to spodkopava gospodarstvo in to seveda potem ogroža naložbe v veterne parke in tako naprej. Vemo tudi, kaj se dogaja trenutno z Vatikansko banko, zato je zelo pomembno, da se okvarjamo sedaj s to temo. Vsi si želimo boriti se proti pranju denarja, želimo prebiti ta tok denarja in nihče se v prihodnosti več ne bo mogel skrivati v nekih zapletenih družbenih strukturah. Zato gre predlog komisije v pravo smer. Družbe in posamezniki bodo morali podrobno poročati o svojih prenosih. Poročevalca predlagata tudi, da bi šli še naprej, da bi imeli register, ki bi bil na voljo tistim, ki so do tega upravičeni. Sam pa bi predlagal, da bi šli še korak naprej. Zakaj bi dostop omogočili le samo državam članicam? Zakaj ne bi postopali na evropski ravni, naprimer področje uporabe glede razkrivanja podatkov bi lahko ustrezno predelali, zato da bi na evropski ravni dosegli, da vsi akteri zagotavljajo enake informacije. Nekdo je prej omenjal igre na srečo. V zvezi s tem mm, je gospa Kleva osvetlila eno stran, sam pa želim osvetliti še drugo stran. Mislim, da bi morali razmisliti še o nekaterih izjemah, o katerih komisija ni razmišljala. Kaj meni komisija, naprimer, v okviru pristopa, ki je temeljina tveganju države članice, imajo v okviru tega pristopa možnost, da poenostavijo postopke temeljitega pregleda na področjih, kjer po ustreznih ocenah držav članic je mogoče sprejeti eh, odločitev, da tega ni, da bi jih lahko oprostili te obveze. Naprimer, moja država, če si pogledam naš sistem lota. Po mojem mnenju ni tveganja, da gre tukaj za kakšno nepravilnost in to bi bila lahko velika upravna obremenitev. Dobički, ki presegajo 1000 evrov, niso izplačani v gotovini. Samo družba, ki izvaja igro lota, ve, kakšni so natančni zneski. Zato se pojavlja tveganje do višine samo 999 evrov. V podobnih primerjih si je treba vedno zastaviti vprašanje, če bi lahko možnosti za pranje denarja z nakupom zmagovalne srečke predvideli. Če je to mogoče, si lahko postavimo vprašanje, kdo lepo prosim bi prodal srečko za lekalno pridobljen milijon evrov v zameno za nekaj, ki bi potem bil nezakonit denar. Kajti tudi tisti dobitnik ne bo vedel, kako nezakonita sredstva spraviti v zakonit denarni obtok. Ne vem, kdo od normalnih ljudi bi se izpostavil takšnemu tveganju. In na koncu še nekaj. Izvajanje. Nekatere kolegice in kolegi so že govorili o tem. Uspeh pri izvrševanju direktive je bistven za direktivo. Torej, izvajanje je bistvenega pomena. Preverjanje strani komisije bo nastopilo po štirih letih. Korisno bi bilo, zato da bi izvajanje v državah članicah že sedaj okrepili, da bi čez štiri leta dobili poročilo od komisije v zvezi z izvajanjem ampak že danes bi morali premisliti o tem, kaj si želimo videti v takšnem poročilu, že sedaj bi lahko postavili določene parametre, zato da bodo države članice vedele, v okviru česa jih bomo sodili. Hvala. Hvala. Glede na seznam eh, govornikov, ki jih je zaenkrat 15. Bom dal vsakemu po dve minuti. Kajti ob šestih imamo obisk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 Dejstvo je, da lahko zmagate, dobite in ker gre za anonimni dobitek, ne veste, kdo je zgubil in zato in enako velja za igralnice in zato je ta sistem tak, da se ga uporablja za pranje umazanega denarja. Strinjam se z večino tega, kar ste dela poročevalce. Naj povem nekaj glede svojih predlogov sprememb. Prvič, člen 10.2.7. Tu potrebujemo jasno definicijo. Kaj je to neposredno plačilo? Kakšne transakcije obstajajo? Potem člen 5 in deloma tudi člen 4. Tu se strinjam, da je sistem SEPA nekaj, kar omogoča, da identificiramo transakcije znotraj EU. Že, vendar nimam pomisle, ker glede teh poenostavljenih informacij. Zdi se, da če imamo dobovitelja plačilnih storitev, je potem on tisti, ki mora preveriti podatke za plačnika in prejemnika uh, plačila znotraj EU. Potem tu zahtevamo le osnovne podatke. Če bi to dejansko podprli, bi, bi potem bilo za banke teže nadzirati transakcije z namenom preprečevanja pranja denarja. težko bi eh, prestregli ljudi, ki financirajo terorizem. Tudi prak eh, tisoč evrov se mi zdi problematičen za banke, bi bilo preproste, je, če bi vse transakcije uh, bile predmet obsega uh, tega, tega akta, kot pa da zgolj tiste, ki so preko tisoč evrov. In potem preverjanje dejanskih lasnikov. To mislim, da je upravno breme. Se pa čujem, da se še tako uh, dolgo govorim, vendar vseeno mislim, da moramo tudi o tem razmisliti, torej o sistemu uh, žvižgačev. Mora biti neko pobudo, da se poroča. Ne gre toliko za to, da banke ne poročajo o pranju uh, denarja. Pogosto same sodelujejo v tem hvala. Nimamo dovolj časa, se upravičujem. Za Aldi, gospa Intveld, izvolite, dve minuti. Yes, you, hvala, predsedujoči. Zelo kratka bom. Mislim, da bomo podrobnosti obravnavali kasneje na ravni predlogov sprememb. Samo eno splošno pripombo bi imela. Mislim, da moramo postaviti pod vprašaj eh, celotno upravičenost vsega tega. Dobivamo nova pravila in standarde iz eh, skupine za finančno ukrepanje, ampak mislim, da bi morali natančneje pogledati, zakaj je prišlo do teh eh, sprememb. Mi pa kar avtomatično domnevamo, da ti ukrepi vodijo v večjo varnost, da so potrebni. Morda so res, ne vem. Ampak eh, Rada bi videla malo več dokazov za to. Nekateri smo že nekaj let bolj skeptični glede tega, ampak po vsem, kar smo se naučili v prejšnjih eh, tednih eh, glede tega, kako prisluškujejo državljanom in institucijam, mislim, da bi vsi morali biti malo bolj kritični in skeptični. Sama ne zavračam kar tako eh, predlogov s takim učinkom, ampak rada bi videla dokaze, da je to potrebno. Ti ukrepi namreč veliko stanejo, to veliko stane banke. Banke dobijo nova birokratska bremena, izvajati bodo morali vsa ta pravila. Eh, poleg tega pa to zadeva tudi temeljne svoboščine državljanov. Zato moramo resnično poskrbeti, da bodo ti ukrepi uh, sorazmerni in da uh, bodo tudi nujno potrebni. če komercialna podjetja silimo, da zbirajo podatke za policijo, potem smo tukaj že na sivem področju. E, tukaj zdaj outsourcamo naloge policije, tako rekoč. Mislim, da bi morali zbirati v podjetjih samo podatke, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje. V poročilu e, je tudi nekaj elementov, ki tam ne bi smeli biti. Naprimer, e, čas za ohranjanje podatkov, postavljanje tega časovnega okvira, mislim, da to eh, ni pristojen, zato ni pristojen ekon. Ekon ne more eh, odločati o tem, kaj je tveganje in kaj je sumljivo. Če določeni podatki niso bili dopolnjeni, potem eh, ni pristojnost ekona, da odloči, ali je to sumljivo ali ne. Torej, želim si več eh, dokazov za to, zakaj bi morali slediti priporočilom skupine FATF. Hvala. Gospod Torvalds. Hvala, predsedujoči. Želim se zahvaliti poročevalcu za njegov osnutek poročila in zato, ker je izpostavil številne pomembne točke. Eh, sporočilo komisije lahko še izboljšamo. Ta direktiva se uparja z dejavnostmi, ki eh, so za nas eh, pomembne in ki so povezane tudi s tradicijami. Slišali smo o irskih stavah, potem imamo pa tudi neke aparate v trgovinah na finskem. Moramo zagotoviti, da ne bo učinek nasproten temu, kar želimo. E, stvari ne smejo postati bolj zapletene. Poleg tega želimo enotnost notranjega trga tudi na digitalni ravni. Izboljšati e, povezanost e, med nacionalnimi registri, to je dobrodošlo, ampak ne smemo ustvariti nekega podvajanja in pokrivanja pristojnosti. Moramo tudi zaščititi pravico do zasebnosti tukaj moramo biti previdni in to zadeva varstvo podatkov, ki ga obravnavajo v drugim, drugih odborih. Mislim, da je to dobra izbira, eh, dobro poročilo, potem treba je stvari pregledati vsako drugo ali tretje leto. Analiza tveganja mora biti izvedena na eh, začetku in sicer za vse enako potem pa se eh, pristojnost in odgovornost vrne v države članice, da še oni one uh, stvari proučijo in če eh, najdejo kakšno tveganje, potem je tam stvari treba ukrepiti. Mislim, da sem porabil svoje dve minuti. Hvala. Hvala. Mislim, da Ruja Tavareša od zelenih ni tukaj bo kdo spregovoril v njegovem imenu. Morda bi lahko dali besedo Judici Argentini, ki je poročevalka v Libe. Uh, gospa predsednica, mogoče bi zdaj jaz prevzel besedo, pa boste vi potem uh, povedali, kakšen je običajen vrstni red. Uh, to ni moja stvar. Lahko zdaj spregovorim? Uh, v imenu zelenih. Poročevalka iz odbora Libe eh, bo spregovorila na koncu, ker bo potem imela morda več komentarjev. Zdaj pa lahko vi spregovorite kot poročevalec v senci oziroma v imenu poročevalke v senci. Eh, moram biti previden, da se ne bom umešal na eh, področje delovanja odbora Libe. Rad bi najprej izpostavil, da je pranje denarja in boj proti njemu ključnega pomena, gre za gospodarsko temo. Ehm, pranje denarja se povečuje in tukaj ne gre samo za to, da razpravljamo o eh, nekom obsegu problema eh, in o stroških izvajanja ukrepov, ampak gre predvsem za to, da da ugotovimo, da se kršijo enaka pravila za vse. Imamo en del trga, kjer se spoštujejo pravila, na drugem delu eh, enotnega trga pa ne. In to ni povezano oziroma nima nobene veze s eh, pravično konkurenco. Tukaj se ne bom spuščal v kazenske zadeve, to je bolj stvar eh, odbora Libe. Pristojnosti odbora Ekon pa so eh, neposredno povezane z davki, z, z izogibanjem eh, tržnih pravil in tako naprej. Mi imamo pomembna vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati. Ocena obsega je po mnenju profesorja Schneidera iz Linca eh, ogromen, da obseg je ogromen. Mm. In mislim, da moramo stališča odbora Ekon to vzeti zelo resno. Pa še nekaj ključnih stvari. Mm, mislim, Sofi, da imamo tukaj eh, nekaj skupnega. Ne gre za to, da se dodajo samo nova pravila, ampak da se najprej zagotovi, da se izvajajo ta obstoječa pravila. In tukaj imamo velik problem. Evropski parlament bi tu moral jasno povedati, da ni dovolj pisati neke nove zakone na evropski ravni. Potem eh, na koncu pa nam ni mar ali države članice to izvajajo ali ne. Tudi pri pisanju poročil se uporablja dvomljiva metodologija. Videli pa smo na Cipru, kaj se zgodi, če eh, se eh, pravila spoštujejo. In če vse poteka po teh pravilih, potem mora Evropska unija eh, napeti vse moči, da eh, te zadeve reši, če je na vides vse v redu. In eh, tudi agencije bi morale zagotoviti, da bodo pravila resnično stroga in da se bodo spoštovala. Sem poročevalec v senciji. In uh, zato eh, lahko govorim dvakrat toliko v imenu kolegice in še kot poročevalec v senci. Štiri minute torej. No, v poročilu nisem dobro razumel, zakaj poročevalec uh, predlaga, da se uh, izračun sankcij uh, prepusti subsidijarnosti. Uh, kako da bi skušali omejiti neke man, maksimalne stroške s tem, da se uh, ustvari neke umetne hčerinske družbe in podjetja. Mislim, da to nima eh, velikega smisla. Ne vem, zakaj izvajanje, kot se predlaga, mora biti tako dolgo. Mislim pa tudi, da si moramo resno ogledati igre na srečo in stave. In tukaj ni jasno zapisano, eh, ali gre za spletne igre na srečo ali ne, ampak je treba predvsem upoštevati, ali je s tem povezano pranje denarja ali ne. Hvala. Zdaj pa še Ivo Strejček. Tudi dvakrat, torej bo dobil štiri minute. Hvala, gospa predsednica. Ko poslušam to razpravo in eh, razmišljam o stališčih vseh poročevalcev v senci, eh, naj povem, da se stališče EKR ne razlikuje od vsega, kar je že bilo povedano. Zato lahko svoj govor še skrajšam gospa Intveld je povedala to, kar sem imel eh, namen povedati kot prvo pripombo in tudi gospod Gigold je povedal nekaj, kar sem želel sam izpostaviti. Naj pa izpostavim nekaj točk. Ne smemo biti obsedeni z idejo, da prav vsak eh, na finančnih trgih skuša eh, goljufati ali prati denar. V tej trenutni gospodarski situaciji eh, mi priporočamo, da se pripravi neka zakonodaja, ki bi upoštevala to, kar sam imenujem naj podjetja Eh, delujejo, eh, pustimo jim delovati in ne ustvarjajmo neke škodljive zakonodaje, ki ni potrebna. Mislim, da je bolje kot ustvarjati novo zakonodajo, eh, paziti na to, ali se obstoječa zakonodaja spoštuje in izvaja. To je prva točka, ki sem jo želel izpostaviti. Uh, druga točka se navezuje na tisto, kar je povedal gospod Karins v svojih uvodnih navedbah. Pet odstotkov svetovnega BDP-ja je uh, grozljiva številka. Ampak ali je to res? Zato potrebujemo več informacij. Informacije potrebujemo za to, da se bodo trenutni postopki dobro izvajali. Potem pa nacionalni registri. Informacije so v boju proti pranju denarja ključnega pomena. nacionalni registri eh, morajo zato biti odprti oziroma povezani eh, med sabo, eh, obveščati se morajo med oziroma o čezmejnih dejavnostih. Mislim pa, da celo popolna povezanost registrov ne bi rešila problema v celoti nove tehnologije še moja zadnja točka. Smo v 21. stoletju in priznati moramo, da se tehnologije vse čas razvijajo. Nove tehnologije bomo tudi še dobili. In eh, tudi pri harmoniziranem procesu bomo vse čas priče razvoju tehnologij. Mm, toliko z moje strani, mislim, da se nasplošno strinjamo. Uh, Jürgen Klüte pa spet dobi besedo za štiri minute. Eh, ich kann das, glaube ich, recht kurz. Hvala lepa, mislim, da bom lahko kar kratek. Veliko stvari smo že slišali, sam pa se bom posvetil drugačnim vidikom. Mislim, da se več ali manj vsi strinjamo, da je pranje denarja in eh, davčne goljofije treba preprečiti. Po drugi strani pa bi bilo dobro, če bi bili sorazmerni. Vedno znova se potrošniki pritožujejo, da banke pravila v zvezi z pranjem denarja izkoriščajo zato, da ne želijo odobriti odprtja računov določenim ljudem. Združenja potrošnikov vedno znova to poudarjajo. Paziti moramo na to, da ne bomo odpirali urad za to, da bodo banke morale storiti nekaj, česar si ne želijo. Potrošniki vedno obozarjajo na dvoje. Ena problematika prihaja iz Velike Britanije. Tam banke ustrajajo pri tem, da mora tisti, ki želi imeti bančni račun v Veliki Britaniji, tudi stalno prebivališče v Veliki Britaniji. To je posledica predlogov Evropske komisije in eh, to tudi kaže, da moramo biti izmerni pri pripravi pravil za boj proti pravnoj denarja, kajti skupni trg si želimo okrepiti, moramo imeti pravila na evropski ravni in če gremo predaleč, lahko dobimo pravila, ki si jih dejansko ne želimo. In še na nekaj moramo paziti, tudi to je zgodba, na katero nas opozarjajo potrošniške organizacije. V Franciji je prišlo do več zlorab, kjer so banke po pretvezo boja proti pranju denarja zbirale podatke, zato da so potem pošiljale reklamni material. Tega nisem videl, to sem samo slišal, ampak eh, to je zelo domiseln, če lahko tako rečem, način za uporabo podatkov, ki jih pridobijo v okviru boja proti pranju denarja. Temu se moramo izogniti in mislim, da moramo biti sorazmerni. To je vse, kar sem želel povedati v zvezi s tem. Na koncu še nekaj vedno znova se ukvarjamo z vprašanjem trgovinskih in prostotrgovinskih sporozumov. Z vidika boja proti pravnja denarja bi bilo morda smislo, smiselno, če bi v prostotrgovinske sporozume vključili klauzule na to temo. Imeli smo sporozume z Kolumbijo in Perujem. Dobro bi bilo, če bi določila vključili v to, ko se borimo proti pranju denarja v Evropski uniji, ne smemo potem odpirati okn in urad v sporozumih, ki jih sklepamo s tretjimi državami. Toliko z moje strani. Hvala. Yes, Ja, sama sem imela kar nekaj eh, zanimivih razprav, ko mi bankiri in eh, računovodje povejo, kaj potrebujejo in kaj si želijo. Še Judica Argentini je na vrsti. Potem pa nam bo zmanjkalo časa in začeli bomo z naslednjim delom zasedanja. Tudi komisija je prosila za besedo, ampak poročavca potem ne boste dobila besede na koncu, je to v redu. Judit, potem pa komisija. Najlepša hvala. Ta vaša pripomba, da ste uh, morali opraviti kar nekaj uh, dela in eh, podpisati kar nekaj papirjev, preden so odprli račun, je res eh, eh, pomembna in kaže na to, kakšne so stvari. Imamo člen 51, na podlagi katerega bo deloval odbor Libe. Po poletju smo ukvarjali s tem. Vesela sem, da tukaj razpravljamo o direktivu preprečevanju pranja denarja. Glavna tema za odbor je kon je to, da se v to direktivo vključijo tudi davčni zločini. FATF eh, nima definicije davčnega eh, zločina oziroma davčnega prekrška. Ali bomo to prepustili 28 državam članicam ali mislimo, da bomo potem imeli nek učinkovit zakonodajni akt, ki se bo boril proti takim zločinom? Uh, In gospoda Gigolda eh, sprašujem, ali bomo lahko izvajali zakonodajo, ki jo imamo pred sabo, če tega ne bomo pojasnili. Mislim, da ne. Če ne bomo podali ustrezne definicije davčni zločin, uh, potem ne bomo mogli dobro ukrepati. In eh, če to, da ne plačuješ davkov, pomeni samo nek. Uh, neko administrativno napako, potem eh, ne bomo mogli izvajati ukrepov. Davčni zločin še vedno ni definiran. G8 je tudi zahteval, da se to definira. Treba je zagotoviti, da bo prišlo do avtomatične izmenjave med državami članicami, ko gre za davčno utajo. Mislim, da je to najboljši način. Ta parlament pa ima tudi odgovornost, da. Eh, opredeli davčni zločin. In tukaj poročevalca o ekonu nista tega naredila sama. Eh, eh, skušam razmisliti o tem, spodbujam pa tudi poročevalca, da tudi ona dva podata svoje mnenje. Potem pa tveganja. Kdo definira tveganja? Imamo EBO, EOPO, ESMO in Europol v tej direktivi kot institucije, ki nam lahko dajo neko idejo o tem, kaj je tveganje in kaj naj bi iskala posamezna država članica, ko se bori proti pranju denarja. Kdo pa eh, nadzoruje EBO, ESMO in predvsem Europol? Mi, eh, naš boj proti zločinom. Uh, utemeljujemo na nečem, česar ni mogoče preveriti, kako lahko parlament kot predstavnik ljudi ve, da eh, delamo prave stvari. Gospa Intveld kot poročevalka v senci je omenila temo varstva podatkov in pranja denarja. Mislim, da bi morali iz tega narediti neko dobro orodje za boj proti eh, pranju denarja in eh, davčnim zločinom. Spoštovati pa je treba varstvo podatkov imamo tudi nadzornika za varstvo podatkov, ki je ta teden rekel, da to ni usklajeno. In to pomeni, da lahko banka ali kakšna druga finančna institucija, ki mora eh, upoštevati zakonodajo, ne ve, ali gre za eh, boj proti pranju denarja ali varstvo podatkov, kaj eh, naj se v prvi vrsti upošteva. Še FIU v državi članici, naprimer, ni pristojen, da eh, obravnava informacije oziroma da dobi informacije, ki jih ima policija. V enih državah eh, policija to dobi, v drugih ne, eh, informacije se posredujejo naprej ali ne. Ne smemo tukaj mešati varstva podatkov, kaj ti sicer bomo kar naprej na sodišču. Tukaj imamo um, direktivo o preprečevanju pranja denarja. In še zadnja opomba, kako bomo to učinkovito uh, dosegli, če imamo 28 različnih režimov, 28 različnih držav članic in v vsaki državi članici vsaka posamezna institucija, banka, uh, institucija oziroma organ za igre na srečo vsaka institucija sama definira, kaj je tveganje in kako bomo zagotovili boj proti čezmejnemu uh, pranju denarja in davčnim zločinom. Mislim, da to, kar je zdaj na mizi, ni dovolj. Moramo pa si prizadevati za to, da bomo uh, to izboljšali. Še čisto zadnja pripomba. kar izvolite, nadaljujte. Ne maram pa takih eh, pripomb, kot je bila ravno podana. Eh, pa še pristop, ki temeli na tveganju. Vsi pravijo, da je to bolje kot pristop, ki temeli na pravilih. Rada bi to verjela, ampak eh, rada bi tudi vedela, kdo ta tveganja proučuje. In rada bi vedela tudi, da pristop na podlagi tvegan deluje tudi na podlagi pravil. Mm, pristop na podlagi tveganja eh, je povezan s profiliranjem in to, na to moramo biti zelo eh, pozorni, če se želimo učinkovito boriti proti. Eh, pranju denarja. Dve minuti za komisijo, potem vas bom prekinila, kaj ti pred vrati že čaka eh, minister. Eh, predstavniki komisije, izvolite. Kar najbolj kratek bom. Prva točka, pomen pranja denarja. Vem, da tukaj vsaj vprašanja glede dokazov in glede pristopa ki ga je izbrala projektna skupina za finančno ukrepanje. Mislim, da je to zelo težavno področje um, oceniti eh, celoten vpliv in pa učinkovitost sistema. In način, kako se tega lotiti, je, da se vprašamo, eh, kaj bi se zgodilo, če sistema ne bi bilo, če ne bi deloval. Mislim, da smo po drugi strani uvedli pravila, ki eh, zadevajo proporcionalnost Eh, in na ta način smo skušali zagotoviti, da ne bomo eh, vplivali in prizadeli vseh podjetij na enak način. Eh, tukaj gre za to, da se podjetjem olajša delo. Potem poslovni registri, nismo proti temu, ampak tukaj smo sprejeli nek pristop, da se osredotočimo na vir informacij in da so te informacije tudi kar se da natančne in pravočasne. E, tako da e, podjetje e, te informacije potem obravnava. Mislim, da je to pravi pristop. Potem igre na srečo. E, tukaj treba upoštevati vse sektorje, tudi sektor igralništva. Izbrali smo pristop, ki postavlja široke definicije, e, omogoča pa določeno fleksibilnost. E, da se tveganja ocenjuje eh, različno, glede na različne sektorje eh, igr na srečo. Potem učinkovitost pravil. Vašo pozornost je treba usmeriti tudi na zelo širok eh, proces, ki obstaja na, nacional, na mednarodni ravni. Imamo skupino in pa nov pristop in vse to bo vse bolj temeljilo na učinkovitosti. Ko gre za varstvo podatkov, smo uh, se zavestno odločili, da bomo omejili pravila o varstvu podatkov uh, v direktivi, kajti ta direktiva spada v pristojnost varstva podatkov bolj nasplošno in ta pristop smo razvili uh, v posvetovanju z našimi kolegi uh, na. Eh, eh, generalnem direktoratu za pravosodje in pa tudi v sodelovanju z nadzornikom za varstvo podatkov. Pa še nekaj, zelo nakratko, eh, poročevalca želita pristop na osnovi tveganja, da se ta pristop razjasni. Mi razumemo, da obstaja še nekaj nejasnosti pri tem, radi pa bi vas opozorili na to, da je bilo kar nekaj dela upravljenega odkar je prišla ven prva direktiva. E, imeli smo nadzornika za bančni sistem, zdaj imamo um, bančni organ in uh, mislim, da bi bilo koristno nekaj, uh, imeti nekaj smernic. E, potem imamo tukaj izvajalca plačilnih storitev, ki je drugačen od izvajalca posredniških plačilnih storitev. To si bomo gledali. Pa še evropski sistem, morda ga je težje nadzorovati. To je bilo rečeno. Eh, mi ne mislimo tako, evropski plačilni sistem se pa zagotavlja dobre rešitve na evropski ravni. Vemo tudi, da države članice in finančni sektor sam eh, sprejema ta pristop, ki je bil eh, razvit na mednarodni ravni. Hvala. To so bile štiri minute, ampak prišli smo do konca. Ne vem, kakšen bo zdaj postopek, tega vam ne morem povedati. Eh, nek eh, rok za predloge sprememb bo. Morda ga bomo še preložili. Zaenkrat je rok 18. julij. Dobro, zanimivo do 18. julija morate vložiti predloge sprememb. To je na naslednji strani, kaj ne? Eh, razen, če vam ne bomo rekli drugače, potem je rok 18. juli. Hvala, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gospodarski dialog in izmenjava mnen s slovenskim finančnim ministrom Urošem Čuferjem. Uh, Dve strani zapisko imam tukaj, ki jih prav gotovo ne bom prebrala. V veliko veselje mi je, da lahko tukaj pozdravim ministra za finance Slovenije. Imeli bomo izmnevomnen in ekonomski dialog. Nekaj vseeno moram povedati in sicer ob tem ekonomskem dialogu in izmenjavi mnen za Slovenijo, sem eh, poslala povabila tudi drugim državam članicam za ekonomski dialog. To vključuje Francijo, Španijo, Portugalsko, Malto in Luksemburg. Še vedno čakam na potrditev teh vabil in pravočasno vas bom seveda obveščala. Pri Španiji, Franciji, Malti in Luksemburgu stiki potekajo, ampak potrdila še nismo dobili. Portugalci se še niso odzvali. Medtem se je menjal tudi ministr za finance, zato bo morda vse skupaj trajalo nekoliko dlje. Poslati moram novo povabilo. Vse države članice pozivam, da se po svojih najboljših močeh oglasijo tukaj in da prispevajo k pravi evropski razpravi na področju ekonomske politike. Kot običajno bom sedaj dal besedo ministru, deset minut največ, če boste zmogli. Po teh uvodnih besedah bomo imeli petminutne dele za vprašanje in odgovore. Upamo, da ne bodo vseh pet minut porabili poslanci za postavljanje svojih vprašanj. Gospod minister, izvolite. Hvala lepa. V veliko veselje mi je, da ste me povabili sem in hvala lepa, da vas eh, zanima moja država in da vas zanima ekonomska politika, ki jo izvajamo. Pri teh uvodnih besedah sem eh, se nameraval osredotočiti na tri točke v zvezi z trenutnim gospodarskim stanjem v Sloveniji. Govoriti želimo o treh stebrih dejavnosti v Sloveniji na to pa bom eh, morda nekaj dlje govoril o drugem stebru, to so prednostne naloge, ki jih trenutno pripravljamo. Gospodarsko stanje v Sloveniji je naslednje. Pet let imamo že počasno rast in uh, včasih sploh rasti nismo imeli. šlo je za gospodarsko recesijo. Ugotovili smo, da moramo hitro ukrepati. Naš dolg je sicer nizek, znaša 55 odstotkov BDP-ja, ampak v zadnjih nekaj letih se hitro povečuje in nominalni stroški dela so ostali na isti ravni. Povečevati pa so se začeli v začetku obdobja strukturne prilagoditve krizi se še niso izvedle. Najglede na to ima Slovenija zdrave makroekonomske temelje. Če si pogledamo sektor gospodinstv, lahko vidimo, da imamo najmanj zadolžena gospodinstva v Evropski uniji in tudi javni dolg je pod povprečjem Evropske unije. Po drugi strani pa imamo neravnovesja v podjetniškem sektorju, imamo zadolžene družbe in to se seveda odraža tudi na bilancah bank. Banke so pod pritiskom. To moramo upoštevati pri tem, ko postavljamo ekonomsko politiko. In še nekaj. V zadnjih petih letih nismo imeli učinkovite ekonomske politike, Prav gotovo smo v zaostanku in moramo sprejeti ukrepe na tem področju, zato da bomo lahko ustrezno in hitro začeli sprejemati ukrepe v odziv na trenutno krizo. Če se ozremo nazaj, lahko vidimo, da smo že v preteklosti sprejeli določene ukrepe. Izvedli smo reformo pokojninskega sistema, reformo dela in eh, fiskalna konsolidacija sice že izvajan, ampak eh, to je treba še ohraniti. Postavili smo si torej tri stebre ekonomske politike. Prvi steber je, kako spremeniti postopek odločanja. Želeli smo spremeniti zakonodajo o referendumih. V preteklosti se je večkrat zgodilo, da so pomembne odločitve bile blokirane na referendumih, zato smo poskusili spremeniti zakonodajo. Maja smo spremenili ustavo, dvignili smo prak, ki je potreben za to, da se razpiše referendum. To pomeni, da imamo sedaj bolj preprosto pot za izvajanje reform. Spremeniti moramo tudi sistem glasovanj oziroma volitev. V Sloveniji imamo veliko strank, vlada je običajno sestavljena iz več strank, ki sodelujejo v koaliciji in te koalicije so nestabilne. Če želimo imeti bolj konsistentne ekonomske politike, potrebujemo tudi bolj stabilne vlade. Tretji stebr stebra odločanja je upravljanje podjetij upravljanje podjetij v Sloveniji ni odlično, prav nasprotno. Vemo, da moramo spremeniti postopanje na tem sektorju. Vsi ti trije stebri so seveda med seboj povezani. In drugi stebr gospodarske politike so kratkoročni ukrepi za spodbujanje gospodarstva. Po petih letih depresije moramo poskusiti spodbuditi rast po eni strani, po drugi strani pa moramo poskusiti doseči fiskalno konsolidacijo. O tem bom govoril nekoliko več kasneje. Drugi stebr je stebr, ki se mu posvečamo v kratkem roku, hitro in učinkovito moramo ukrepati, zato da bomo lahko kmalo začeli razmišljati tudi na srednji in dolgi rok dolgoročnih reform ni mogoče izvajati, če imaš težave pri izvajanju kratkoročnih reform. Tretji stebr zadeva trajnostno rast na dolgi rok. Poskušamo poskrbeti, da bo gospodarstvo konkurenčno in zagotoviti želimo pogoje za trajnostno rast. Želimo imeti učinkovit pravni sistem, spodbujati želimo tuje neposredne naložbe, Spremeniti želimo trg dela, želimo povečati učinkovitost javnega sektorja in tudi skrčiti javni sektor. Prav tako želimo uvesti izboljšave na področju zdravstva, zdravstvene nege in okolja. Sedaj pa še nekaj o drugem stebru. Kakor sem dejal, postavili smo si dve prednostne naloge na področju ekonomije. Prva je spodbujanje rasti. To pomeni, da moramo počistiti bilance bank. V bankah imamo veliko težav in eh, te težave onemogočajo bankam, da bi se dobro financirale na trgu in da bi posojale podjetjem. Razdolžiti moramo podjetniški sektor in začeti moramo z privatizacijo prestrukturiranja podjetniških bank in tudi drugih podjetij v državni lasti. Kakor sem dejal, spodbuditi želimo rast tudi na kratek rok. Torej, izboljšati moramo upravljanje podjetij. Če želimo to storiti, smo eh, vzpostavili slabo banko in tako imenovano družbo za upravljanje terjatev bank. Pripravili smo zakon in zakone, izvedbene akte, sodelovali smo z eh, Evropsko unijo, z Banko Slovenije glede transfernih cen in metodologije. izvolili smo izvršne in neizvršne direktorje te družbe, vsi imajo mednarodne izkušnje in so tudi mednarodni strokovnjaki. Sedaj smo pripravljeni na prenos sredstev v to slabo banko. Trenutno preučujemo kakovost sredstev bank in banke same, zato da bi evropske institucije dopustile izvedbo tega ukrepa, ampak če želimo to storiti, moramo končati z presojo še pravi čas. Privatizacija poteka usporedno. Oblikovali smo prvi seznam 15 družb, ki jih bomo privatizirali. To je proces, ker mora svoje soglasje dati tudi parlament. Parlament mora potrditi seznam za privatizacijo. Ta seznam smo pripravili pred približno mesecem dni ali nekaj takega. V parlamentu je bil seznam sprejet pred približno dvema tednoma in sedaj bomo začeli izvajanje tega ukrepa. Prav tako bomo spremenili zakon o slovenskem državnem holdingu to je sklad tistih družb, ki bodo dolgo časa v državni lasti in tistih, ki jih bomo prodali. Dogovorili smo se, da se bomo jeseni srečali. Strategijo, katere državne, katera državna podjetja bomo prodali in katera državna podjetja bomo ohranili. In druga prednostna naloga je fiskalna konsolidacija. Pri fiskalni konsolidaciji smo se odločili, da bomo nadaljevali z zmanjšanjem primankljaja. Slovenija je majhno odprto gospodarstvo, konkurenčnost je zelo pomembna, predvsem za dolgoročno trajnostnost. Zato se moramo bolj posvečati izdatkom. Ukrepi znašajo eno milijardo evrov, to predstavlja tri, tri odstotke BDP-ja. Ti ukrepi bodo izvedeni letos ali vsaj morali bi biti izvedeni letos ali v začetku naslednjega leta. Poskušali smo jih doseči ali izvesti letos, ne glede na to, ali lahko začnejo veljati letos ali drugo leto, zato da bo celoten svežen fiskalne konsolidacije izveden. In še en cilj imamo pri fiskalni konsolidaciji, gre za javni dolg. Dolg je nizek, 55 odstotkov BDP-ja znaša, ampak eh, za spodbujanje rasti in eh, zmanjševanje javnega sektorja in tako naprej, bomo morali povečati svoj dolg, kar pomeni, da bomo poskušali z privatizacijo doseči ravni, ki si jih želimo doseči. To je za začetek dovolj, ne bom se spuščal v prevelike podrobnosti, več bom govoril, ko bom slišal vprašanja. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa vprašanje, najprej v imenu ELS, Jean-Paul Guzes. Merci, Hvala, gospa predsednica. Dobar dan. Gospod minister, dobrodošli na našem sestanku. Dvorana je velika, uh, no, vzdušje vendarle ni eh, tako neprijetno. Uh, no, sami ste dejali, da nam boste bili več, ko smo kaj poprašali. To je dobro, kaj ti v vašem prispevku. Nismo slišali, kako boste reševali banke. No, potem vprašanje glede dolgov. Tu niste povedali kaj dosti, ali lahko bolj prepričljivo poveste, kako nameravate reševati banke in kako nameravate reševati vprašanje zadolženosti. Hvala za vaše vprašanje. Regarding banks, kar zadeva banke in program bank, kakor sem dejal, je to v srčike našega gospodarskega programa. Najprej smo poskušali čim prej počistiti probleme, zato smo se odločili oblikovati slabo banko. Na tem vprašanju delamo že od lani, od septembra oziroma avgusta. Prejšnja vlada je začela delati na tem. Želimo imeti slabo banko, to je institucija, ki je v stotstotni lasti države in ta institucija lahko rekapitalizira banke in tudi kupuje sredstva od bank v zameno za obveznice, za katere jamči država. Ali pa bi preprosto podali jamstvo za določene vrste sredstev, ki jih banke imajo. Vzpostavili smo pravni okvir, ki je za to potreben. Veliko problemov smo imeli pri tem, to je imela že tudi prejšnja vlada. Zadeve skozi parlament niso šle tako gladko, kot bi si želeli, imeli smo referendum, razsodbe sodišče in tako naprej, ampak sedaj je vse na mestu. Nekaj stvari bi bilo treba spremeniti v tem zakonu, sem bi podaril troje. Prva stvar je, da mora ta banka, slaba banka, biti v 100-odstotni lasti države. To se nujno ne zahteva, kajti tudi trgi bi bili zainteresirani za to. Ne sicer čisto na začetku obstoja te institucije, ampak eh, po prenosu sredstev bodo tveganja bolj vidna in eh, več bo tudi apetita za lasništvo v tej hm, slabi banki tudi povečanje deleža v tej slabi banki je nekaj, kar bi bilo zanimivo. Če vidimo, kaj se je dogajalo na Irskem ali v Španiji, lahko vidimo, da je država samo 49 odstotni lastnik te družbe za upravljanje terjatev. To pomeni, da jo je mogoče izuzeti iz številk glede javnega eh, dolga. Zato so potem tudi številke lepše. In še nekaj. Še nekaj bi spremenil to tudi ni nujno storiti sedaj, ampak družba za upravljanje terjatev bank ima po zakonu petletno delovanje. To pomeni, da bodo zadeve morale steči hitro, ampak če imaš omejen rok, potem si pod pritiskom, da prodaš svoje sredstva. To pa ni najboljši položaj za to, da bi za davkoplačevalce dobili najboljšo vrednost. Trajanje banke moramo torej podaljšati in tretjič imamo provizijo desetih odstotkov, kar pomeni, oziroma določbo o desetih odstotkih, kar pomeni, da mora družba za upravljanje terjatev bank prodati deset odstotkov sredstev vsako leto za to, da se sama financira. To pomeni, da smo spet pod pritiskom, da se prodamo. Zakon obstaja, izvedbeni akti obstajajo, institucija obstaja, uprava je že začela delati. Začeli so upravljati skrbni pregled banke in skrbni pregled sredstev, ki bodo prenesena iz eh, prve banke, to je največja banka v Sloveniji, NLB. Ta operacija bo stekla takoj, ko bomo imeli zeleno luč generalnega direktorata za konkurenco, da to lahko storimo. GDKOMP nam mora dati dovoljenje za to, kajti oni morajo preučiti ali je pri tem prenosu more biti kakšen element za državno pomoč. Kaj ti pri prenosu se pojavi potreba po kapitalu, rekapitalizacija in listinjenje pa lahko v tem trenutku pride samo strani države, glede na to, kakšne pogoje imamo na trgih in tudi to je državna pomoč, zato je zelo pomembno, da imamo te postopke. Tako zadeve trenutno tečejo. Želeli smo sredstva prenesti po leti, zato da bi z prvim svežnjem začeli že konec junija. Čez poletje oziroma v naslednjem šolskem letu pa bi lahko začeli z čistimi bankami in bi se lahko posvečali drugemu stavru. A sem presegal čas, se opravičujem. That, that's all right. I mean, uh... Nič hudega. Če nekoliko presežete čas, potem je to čisto v redu. Drugo vprašanje. Mojca, izvolite. You, Hvala lepa. Naj vas najprej pozdravim v eh, slovenščini in vam izrekam toplo dobrodošljico v našem odboru. Uh, saj ste se resnično povabilu hitro odzvali če pomislimo da je pred nekaj dnevi ta vlada slovenska vlada praznovala svojih prvih sto dni tako da vidim da jemljete zelo resno opozorila in priporočila ki nam jih ki vam jih daje bruselj in me zelo veseli da ste se v bistvu oglasili tudi na tem odboru. v novembrskem poročilu evropske komisije o mehanizmu opozarja na tako imenovanem alert mechanism report je evropska komisija slovenijo opredelila kot eno izmed dveh držav članic za katere je bil potreben poglobljeni pregled. podrobnejša analiza in moje lastno mnenje sicer kaže da smo po makroekonomskih kazalnikih komisije čez dovoljeni prag prišli samo na dveh točkah in sicer pri neto stanju mednarodnih naložb in pri spremembah v tržnem deležu izvoza. ampak v redu evropska komisija se je odločila da spademo tudi mi pod podrobnejši pregled. zato ker verjamem da ste res ta opozorila o makroekonomskih indikatorjih in o makroekonomski nestabilnosti naše države vzeli zelo resno me zanima vaš komentar na to poročilo evropske komisije bi se pa želela kot drugo vprašanje navezati tudi na svojega kolega jean paula ki je govoril o slabi banki ker menim da bi lahko ker bi vas rada samo še nekaj vprašala glede tega v razprave v sloveniji glede slabe banke potekajo že na primer leto dni ali pa še več in vedno imamo težave z zakonsko opredelitvijo ker vedno imamo težave s komisijo in s priznavanjem tega ali je zakonsko sedaj vse urejeno in me zanima če sedaj velja da imamo z evropsko komisijo dogovorjeno da je zakonski okvir slabe banke v sloveniji ustrezen in drugo me pa samo še zanima glede pilotnega prenosa terjatev če je eh, vsi vemo da se je tu nekaj zataknilo ravno konec prejšnjega tedna in me zanima ali bo sploh izveden ali mislite da je še vedno potreben ali naj eh, kaj menite o različnih mnenjih glede cene in glede prenosih terjatev na slabo banko hvala hvala za vprašanje eh, Uh, Bom odgovoril na vprašanje, najprej kar zadeva neravnovesja. Na semaforju je več kazalnikov, ki kažejo, ali je prišlo do neravnovesi ali ne. Slovenija je dosegla negativno oceno samo pri dveh kazalnikih. Ena država ima samo eno neravnovesje, pet jih ima dve neravnovesje, vse, vse ostale države pa imajo več neravnovesje. Vseeno smo sedaj mi v tem stanju, v katerem smo, neravnovesja obstajajo in strinjam se, da imamo v sektorju podjetništva neravnovesja preveč je zadolženosti, zadeve moramo rešiti na hitro, zato da bi imeli gospodarstvo, ki deluje normalno. Najboljši način, da to dosežemo, je, da preprosto sprejmemo dejstvo, da neravnovesja obstajajo, da to rešimo, da naredimo korak naprej, zato da se bomo lahko posvečali dolgotrajnim in dolgoročnim vprašanjem glede rasti in stabilnosti. To morda ni pomembno vprašanje za letos, ampak vsekakor je pomembno za naslednja leta. Pripraviti moramo dobro osnovo za to. Če se zdaj vrnem nazaj k vprašanju slabe banke in eh, pravnega okvira. Pravni okvir je dober, nisem slišal nobenega komentarja, da ne bi bil dober, ampak eh, s komisijo vseeno imamo razprave in tudi z Evropsko centralno banko in sicer o tem, da je treba pregledati kakovost sredstev in izvesti stresne teste predtem. Najprej smo želeli izvesti hiter pregled, se k temu vrniti, počistiti slabo banko in na to izvesti pregled tako bi dejansko pokazali, da smo opravili dobro delo. Sedaj se je postopek obrnil. Najprej bomo imeli pregled, potem pa bomo počistili banke. Nekaj časa bomo izgubili in čas je zelo pomemben, kajte če izgubimo eno četrtletje, potem bomo izgubili eno četrtletje rasti, tako da se bomo k rasti lahko vrnili komaj četrtletje kasneje. Zato bomo morali nekoliko pohiteti kakovost pregleda sredstev je pomembnejša od hitrosti. Vsi smo se strinjali, da bomo šli bolj v to smer. Kar zadeva pilotni prenos sredstev, odločili smo se, da bomo izvedli pilotni prenos sredstev, zato da pokažemo, da so vsi postopki za slabo banko na mestu in da vse deluje tako, kot je treba. Institucije so, sposobni smo narediti vse, kar je treba. Ko bodo prišla sredstva v velike količini, bomo na to pripravljeni. Upam, da nam bo to uspelo čim prej. Hvala lepa, Wolf Klinca, Alde. Uh, Hvala lepa. poskušate zadeve v Sloveniji prikazati precej pozitivno. Zdi pa se mi, da so razmere v Sloveniji kritične, morda celo alarmantne. Ko sem izvedel, da ste začeli privatizirati družbe, ki so še sedaj v državni lasti, sem si mislil, da ste izgubili 20 let. Balske države so začele s privatizacijo takoj po tem, ko so postale samostojne. Zanima me, zakaj ste niste začeli že prej. Dejstvo, da ste začeli počasi v majhnem številu, prav tako ni posebej spodbudno. To je bilo prvič. Drugič. Sedaj imamo možnost, da banke rekapitaliziramo preko ESM. Zanima me, ali ste vi že kdaj razmišljali o tem, da bi torej uporabili ESM, ko je to izvedljivo, Če ne, zakaj ne? In še zadnjič, če se res želite rešiti težav, boste morali poskrbeti za ozračje, ki bo privlačno za potencijalne vlagatelje. Govorili ste o neposrednih tujih naložbah. To pomeni, da boste potrebovali pregledne postopke odločanja, ki so hitri, pošteni in pravični. Prav tako pa se boste morali izogniti nepotrebni birokraciji. Zdi se mi, da je v javnem sektorju še vedno zaposlenih preveč ljudi in ne vem, ali ta problem rešujete dovolj resno. Hvala. Uh, Hvala lepa za vaše vprašanje. Vprašali ste me o zadnjih 20 letih. Jaz sem minister šele 4 mesece. No, to ni vprašanje namenjeno osebno vam, ampak pač predstavniku slovenske vlade. Question, why now, why... Torej, zakaj sedaj in zakaj v tako majhnem številu? Privatizacijo smo želeli izvesti na zelo pragmatičen način. Že večkrat je prišlo do poskusov privatizacije v Sloveniji, o tem se je večkrat govorilo, tudi začetki so že bili, vendar zelo majhno število operacij je dejansko bilo izvedenih do konca. Sedaj smo imeli priložnost, da začnemo s privatizacijo. Pripravili smo seznam vsega, kar bi lahko privatizirali, ampak vsega ni mogoče dati na trg takoj. nismo želeli imeti razprave, ki bi bila predolga in ker ne bi bilo mogoče priti do konca. Želeli smo biti pragmatični. Pripravili smo seznam petih družb, ki pa se je potem podaljšal na petnajst. Odločili smo se, da bomo to dali na trg. Seznam je pripravljen tako, da je nekako racionalno zastavljen. Odločili smo se, da bomo to predstavili trgu in potem bomo dobili nekaj verodostojnosti poskušali pa bomo biti tudi čim hitrejši. Proces smo želeli opraviti hitro, ampak na tak način, da smo res poskrbeli za čim večjo vrednost za davkoplačevalce. Sredstvo nismo želeli prodati zato, da jih prodamo, ampak zato, da dobimo za nje čim več. To je razlaga. Slovenskemu parlamentu sem obljubil, da bomo pripravili celotno strategijo za to, da bi pripravili popoln seznam družb, ki jih bomo privatizirali, potem pa bomo imeli razpravo o strateških interesih, kje obstaja interes, da bi družba ali podjetje ostalo v državni lasti in kje bi bilo bolje, če gre to v zasebne roke. To razpravo bomo imeli jeseni pred koncem tretjega četrtletja. Kar zadeva ESM, ESM-a nismo nameravali izkoristiti, želimo sami eh, počistiti pred svojim pragom. Slovenija, Slovenija je država z relativno malo dolga, zato si lahko privoščimo, da poskušamo zadeve počistiti sami. Mislim, da je to razumen pristop ne samo za nas, ampak tudi za naše evropske partnerje. Sami bomo poskrbeli za svoje težave, ne bomo za reševanje svojih težav porabili njihovega denarja. Kar zadeva ozračje, privatizacija je prvi korak v tej smeri, pokazati želimo, da smo odprti. Veliko stvari je že bilo storjenih v preteklosti, ki morda niso prepoznavne sedaj. Ozračje v Sloveniji z vidika upravnih bremen in eh, ovir ni problematično, ampak vseeno lahko zadeve vedno izboljšamo. Zelo pomembno je, da bi to storili, vendar eh, moja prednostna naloga je, da se najprej prosvetim delu, ki me čaka. Hvala. E uh, Hvala, gospod Srečik, izvolite. Well, you, Hvala, gospod minister, dobrodošli. Hvala, da ste prišli na naš odbor. Moje vprašanje so predvsej preprosta in sicer, če upoštevamo dejstvo, da je Slovenija ena tistih enajstih držav članic, ki podpirajo predlog za uh, davek na finančne transakcije znotraj okrepljenega sodelovanja, me zanima. Prvič, kakšna je velikost finančnega trga v Sloveniji? Drugič, kakšni so pričakovani prihodki, ki boste dobili iz davka na finančne transakcije. In tretjič, govorili ste o težavah. Veseli me, kako Slovenija se želi spopasti s svojimi težavami, torej znotraj Slovenije. In kako bi vi najraje namenili prihodke iz eh, davko na finančne transakcije. Bi jih raje dali v slovenski proračun ali bi jih raje dali v evropski proračun? Hvala. Hvala lepa za vprašanja. Nimam točnih številk glede finančnega trga v Sloveniji, vendar ta trg je relativno majhen in ne pričakujem, da bomo imeli res veliko prihodkov iz teh davkov. Nismo računali na te prihodke, ko smo obravnavali svoje uh, javne finance, ker je to zaenkrat še precej negotovo. Imamo podobno dajatev, podoben davek na finančne oziroma bančne storitve, ki smo ga vzpostavili lani, da prihodki niso visoki iz tega naslova. Torej ni, da računamo na te prihodke, bomo videli, kako se bodo zdaj razvijale. In potem bomo videli, kako bomo ta sredstva uporabili. Vendar to je zaenkrat še res zelo, zelo začetna faza, tako da ne bi vedel, kaj, kaj dosti več o tem povedati. Hey, uh... Eh. Dobro. Za zelene. Eh, Filip, ste vi? Da, izvolite. Da, jaz sem. Hvala, da ste prišli. Najprej bi rad rekel nekaj, kar še nismo slišali. In sicer Slovenija je država, ki je ne le lepa, temveč ekonomsko gledano tudi zelo posebna, kajti uspelo vam je, da ste po pacu železne zaveze, zavese, ste uspeli iziti iz tega težavnega obdobja veliko lažje kot številne druge države v srednji in vzhodnji Evropi. Vaš BDP na prebivalca je bil višji, niste ponovili številnih napak, ki so jih storili druge države. In vaš indeks človeškega razvoja je višji kot tisti v drugih srednjih in vzhodnih evropskih državah. Mislim, da ste lahko ponosni na to, to je treba povedati. In seveda treba biti previden. In če kdo pravi, zakaj niste hitreje privatizirali tako naprej, no, morda je ravno to ta razlog, da je vaša previdnejša politika pripeljala do tega, da uh, je, da ima Slovenija boljše življenje za svoje prebivalce kot drugot. Vendar morda ste šli tu nekoliko predaleč, postali ste ledi glede tega, eh, torej potem, ko ste to vse dosegli. Zato imam sedaj dve manj prijazni vprašanji. Prvič, vaša reforma pokojninskega sistema. Jasno je, da imate težave glede na številke, eh, ki jih imate, da sprejeli ste reformo, ne kaj bo po letu 2020? Tudi nekaj je povedal glede vašega strankarskega sistema, ki eh, nas tudi skrbi, kaj boste storili glede tega in drugič vaše naložbe v obnovljive energije, tu se ne držite ciljev, delež eh, obnovljivih verov pri vas ni v skladu s tem, kjer bi moral biti in kako nameravate izkoristiti možnosti zelenega razvoja in zelenega zaposlovanja? Hvala lepa za vaše vprašanje. Če začnem kar s pokojninsko reformo. Imeli smo pokojninsko reformo, ki smo jo sprejeli lani in tu smo dosegli določene rezultate, vendar ti so le delni. Moramo se s tem spopasti to imam vedno v mislih kot nekaj, česa se bomo lotili potem, ko bomo stabilizirali naše gospodarske dejavnosti. Prej sem govoril o treh stebrih in o tem, kako usklajevati sprejemanje odločitev, kako torej prestrukturirati zadeve in hkrati sprejemati kratkoročne uh, odločitve. Eh, recimo če imamo če vzamemo za primer letalo moramo se najprej odločiti kdo bo pilotiral potem se odločimo za višino letenja in potem kam bomo odleteli no in sedaj mislim da smo v fazi ko se osredotočamo na to kako stabilizirati višino letala in uh, morda tudi kdo bo pilotiral letalo Potem vprašanje pokojninske reforme je v tretjem stebru, ker je to nekaj, česar ne potrebujemo neposredno sedaj, vendar je to pomembno za prihodnost. In s tem se bomo morali spopasti čim prej, vendar šele potem, ko bomo stabilizirali situacijo. Potem drugo vprašanje glede strankarskega sistema. To je del drugega stebra. Mislim, da smo storili oziroma izvedli uh, skoraj vse dele ki zadevajo drugi sistem. Vendar strankarski sistem je eden od teh uh, vprašanj. Gre za, za to, kako dvigniti prak za stop v parlament, da bi imeli manj strank v parlamentu in vladi. Tako bo politični sistem bolj stabilen. sam pa še nisem začel delati na tem sistemu. Mislim, da tudi kot finančni minister ne bom pristojen za to. Če pa bomo to dosegli, bom pa gotovo vesel. Potem naložbe v obnovljive vere energije. Kaj počnemo glede tega? Zaenkrat določamo prioritete glede tega, kako bomo zmanjšali proračun. In veliko rezo je bilo na področju naložb tudi na področju obnovljivih verov energije. Skušamo doseči ravnovesje na tem področju, po eni strani želimo doseči eh, fiskalno konsolidacijo, po drugi strani pa tudi želimo eh, imeti eh, razumno prozito strukture. Hvala. Drži, torej, zaguje, joga, izvolite. Hvala. Hvala lepa. Najprej za to, da ste se oglasili pri nas in da ste pripravljeni na pogovore z nami. Se upravičujem, se slišimo? Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas, sedaj ste si nadeli slušalke, hvala lepa, da ste pripravljeni na pogovore z nami. Dve kratki vprašanje imam za vas. Prvo vprašanje gre v smeri predsedstva svetu, torej Litve. Malo oziroma sedaj obravnavamo dostop do bančnih računov in govorimo tudi o provizijah za banke in tako naprej. To je manjši dosje, to mi je jasno, vseeno pa mi je ključnega pomena, da bi še pred man koncem mandata zadeve zaključili tudi v trialogu. Moje vprašanje je naslednje. Lepo prosim, da to vzamete med prioritetne naloge. Zanima me, ali si lahko predstavljate, da bi to rešili še do konca mandata. In drugo vprašanje je bolj osnovno, gre v smeri gospodarskega razvoja Evropske unije, še posebej v zvezi z kriznimi državami. V zadnjih letih vedno več govorimo o tem, da varčevanje samo ne zadostuje, potrebujemo spodbude za rast. Zanima me, Kakšne zamisli imate vi, kako bi lahko znova spodbudili rast in kako bi lahko rast pospešili v državah članicah, še posebej v kriznih državah članicah? Kajti samo z varčevanjem krize prav gotovo ne bomo rešili in uh, rast bi bila pomemben element pri tem. Zaenkrat imam vtis, da vidik rasti ni tako v ospredju kot trenutno v parlamentu. Hvala. Um, uh, Hvala za obe vprašanji. Ne vem, če sem prav razumel. Prvo vprašanje je glede transparentnosti uh, pri bankah, ko gre za prenose računov. Če imamo to na, na, če imamo to v, na našem programu. In drugo vprašanje glede kako spodbuditi rast v, držav, v državi, ki je v težavah. Kar zadeva, kako priti iz ene banke v drugo banko glede transparentnosti računov, eh, je tu potekala odločena dejavnost strani centralne banke, mislim, da pred dvema letoma eh, in centralna banka je poskušala poskrbeti za to, da bi olajšali prehod iz ene banke na, drugo banko in ta sistem je sedaj eh, poenostavljen, tako da ni težko zamenjati banke. Torej, to smo že storili in mislim, da to ni neko ključno vprašanje, ki bi ga imeli v Sloveniji. Drugo vprašanje. Kakšne so alternative uh, eh, vrčevalnim ukrepom in kako doseči rast? mislim, da je pomembno, in tu govorim pač o svoji državi, predvsem Slovenija je majhno odprto gospodarstvo, konkurenčnost je tu zelo pomembna. No, sedaj pa seveda situacija drugačna, če gledamo celotno evroobmočje. Evroobmočje je veliko gospodarsko območje v Sloveniji. Eh, uvozimo 60 odstotkov tega, kar eh, kupimo in enak delež je pa tega, kar posvetimo, pa izvozimo. In uh, fiskalni ukrepi so smiselni, če zmanjšujemo uh, stroške, potem je država bolj konkurenčna. In celotno območje, mislim, da gre ravno v to smer, da imamo manj uh, vrčevalnih fiskalnih ukrepov. In, uh, na ta način uh, dajemo neke nove možnosti. Kaj je zelo pomembno za državo kot je Slovenija, da imamo sklenost med različnimi ekonomskimi politikami. Trenutna situacija v Sloveniji je takšna, da pač imamo težave v bančnem sektorju. Eh, obresne mere na depozite in na kredite so zelo visoke. In kljub temu, da ECB eh, e skuša znižati eh, obresne mere, mm, imamo eh, fiskalne težave, ki onemogočajo rast. In kaj bi se moralo zgoditi? To, da moramo biti najprej v situaciji, ko je monetarna politika bolj ohlapna, moramo očistiti bilance in zagotoviti, da so obresne mere niže za gospodarstvo, da je gospodarstvo likvidno Torej, potrebujemo dobro likvidnost v gospodarstvu in potrebujemo kredite, ki mora biti na voljo in potem lahko pridemo v normalno situacijo. Torej, zelo pomembno je, da skrbimo za to sosledje v gospodarskem smislu in se mi zdi, da tega ne upoštevamo vedno, ko ocenjujemo posamične države. To je tudi razlog, zakaj si želimo hitrih ukrepov, ko gre za čiščenje bančnih bilanc, da lahko banke normalno eh, delujejo in potem se lahko lotimo fiskalnih ukrepov. Hvala. Eh, hvala. Sedaj pa za ELS. Gospod Peterle, izvolite. Gospod minister, hvala za vašo predstavitev in za možnost pogovora z vami. Eh, verjetno vam je moja diagnoza naše bančne krize znana trdim da smo v krizi ker se je dogajalo politično bančništvo ki ni upoštevalo pravil pravne države socialno tržne ekonomije niti interesov lastne države. obsežni krediti so bili dani celo brez garancij. imam dve vprašanji najprej kaj boste storili da boste zavarovali interes davkoplačevalcev ki za krizo niso krivi zgleda pa da bo račun pristal pri njih drugič kaj se dogaja z zeleno lučjo za prenos o kateri je bilo že veliko govora vtis imam da je govorica o dinamiki prenosa v ljubljani drugačna kot v bruslju vlada je najavljala hiter prenos komisija pa vztraja na transparentnosti oziroma čistih računih izgleda da je vlado vztrajanje komisije presenetilo je mogoče da bi se slovenska vlada in evropska komisija ne strinjala kaj je treba storiti za transparentnost. zanima me kdo ni opravil dela pravočasno oziroma kdo koga čaka. Eh, hvala za ta vprašanja saj mislim da smo si jih v preteklih parih eh, odgovorih že deloma eh, tudi dotaknili but i think i should better speak in english nadaljeval v angliščini. Torej, prvo vprašanje, kaj bomo storili za to, da bi zaščitili davkoplačevalce in njihov denar? Vse, kar počnemo, to, da vzpostavljamo slabo banko, zagotavljamo, da so cene korektne, izvajamo procese, ki so primerni, vse to je namenjeno temu, da bi. Uh, poskrbeli za denar davkoplačevalcev. Želimo imeti zelo jasen in transparenten proces in želimo storiti vse, kar lahko. Učimo se iz mednarodnih izkušenj. In skušamo hitro ukrepati v to smer, kajti tudi čas je denar, tudi v tem primeru. Želimo zavarovati denar davkoplačevalcev. De Eh, in ne gre za to, da naredimo prenos le enkrat, gre tudi za čas, da ne zgubimo priložnosti glede tega, kar bi lahko v tem času um, zaslužili in se tako vrnili k, v, v, v situacijo rasti. Torej moramo stojiti vse, da bi res zaščitili denar lahko plačevalcev. Potem vprašanje glede prenosa terjatev. Da, najprej smo želeli zelo hitr prenos tekom poletja, to sem prej že omenjal. Želeli smo prenesti prvi svežen še pred koncem junija. To bi bil postopek insolventnosti, to je naj, nekaj, kar, lahko, kar bi lahko najhitreje prenesli. No, potem pa, ko smo obravnavali eh, priporočila za specifične države, smo ugotovili, da potrebujemo stresne teste in nedavno smo se dogovorili, da je bolje, da ne postopamo prehitro in da ne naredimo vsega poleti, temveč da se osredotočimo na to, da imamo res osredotočeno oceno sredstev. In to sedaj počnemo. Iz, bomo izvedli pilotni transfer in na ta način želimo preveriti, če vsi postopki delujejo pravilno. in mislim da je to pravi način za nadaljevanje dela. Hvala. Če uh, zadnje vprašanje. Gospa Mojca Kleva, izvolite. Ne? Da, izvolite. Yes. Uh, learned, uh, Jaz verjamem, da minister ne more sedaj odgovarjati za 20 let nazaj in vse, kar se je dogajalo in vse, kar je šlo narobe v teh 20 letih. Uh, si pa predstavljam da ga lahko vprašam nekaj aktualnih zadev ki mogoče še niso bile katere se še nismo sedaj dotaknili in predvsem bi se navezala na vse špekulacije ki so začele okoli eh, stanja v sloveniji po ciprskem kolapsu in jaz mislim da smo v tistem trenutku pač je bilo potrebno odreagirati mogoče na ene zadeve hitreje kot bi sicer. Jaz za razliko od mojih kolegov na tem odboru nisem velika eh, navdušenka nad privatizacijo in mislim da je seznam ki je nastal v petnajstih podjetjih ki bojo šla v privatizacijo bil narejen nekoliko hitro in ne vem če vsaj jaz imam občutek da ni bil narejen zelo tehtno in ni bilo mogoče dovolj razmisleka okoli tega ampak pustimo to mogoče bi vas samo še vprašala nekaj kar je povezano z reformo trga dela ki ste ga omenili tudi sami in je bilo tudi že omenjeno s strani mojih kolegov in sicer Kar se tiče segmenta brezposobnosti mladih, kot socialna demokratka pač mislim, da je to ena tista točka, kjer, eh, kjer v reformi trga dela res nismo storili nič za to, da bi, da bi se ukvarjali tudi z brezposobnostjo mladih in mislim, da, nas, da to Slovenijo čaka v naslednji reformi oziroma pri spremembi zakonodaje še z tega področja. Hvala. Lahko samo vprašam, kaj je bilo vprašanje? Z mladih. hvala. Uh, Glede trga dela in brezposelnosti mladih, je najboljša stvar to, da čim prej dosežemo rast. Kajti rast potem ni le za mlade, temveč za vse. In zato se torej, osredotoča na te dve prednostne nalogi, ki sem jo izpostavil, torej čiščanje bančnih bilanc in prestrukturiranje uh, poslovnega uh, in finančnega načrta. To je bilo zadnje vprašanje. Je še kaj, kar bi želeli reči? Like to, like... Rad bi se vam zahvalil za pozornost in za vprašanja. Hvala, da ste prišli. Torej, verjamem, da je težko uh, priti popovdne, po ko je teden odborov, vendar niste pravzaprav zadnji na vrsti. Imamo še enega gosta danes. Imamo pa sedaj odmor dve minuti, potem pa nadaljujemo. Okay. Okay.

Zelo me veseli, da lahko pozdravim in izrečem dobrodošljico finančnega ministra Litve na, običajni, na običajno izmenjavo ob začetku predsedstva. Obravnavali bomo vprašanja glede njihovih prednostnih nalog. Predsedstvo ve veliko več o svoji doseh ob koncu predsedstva kot na začetku. Vendar me vseeno res zanima, kakšna so vaša stališča in mnenja. Torej, približno 10 minut imate, potem pa bomo imeli čas za vprašanje in odgovore po 5 minut. Torej, najprej pa dam vam besedo. Izvolite. Much, Hvala lepa, gospa predsedujoča po zelo dobri ruski tradiciji bi začel kar v svoji materinščini, v litvanščini, ki je eden uradnih jezikov Evropske unije. Tako da prosim, vzemite svoje slušalke. Gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Zelo sem vam hvaležen za možnost, da vam lahko predstavim prednostne naloge litovskega predsedstva, kar zadeva vlogo gospodarstva in financ. Ta odbor je enih, eden glavnih partnerjev na področju priprave zakonodaje, še posebej za ECOFIN, ki mu predsedujem trenutno. Upam, da bomo imeli dobro sodelovanje in Želim si, da bi dosegli čim bolj uspešne rezultate. Preden začnem s prednostnimi nalogami našega predsedovanja, se želim zahvaliti Irski. Irska je prva članica trija predsedstva. Evropski parlament je to zabeležil v svoji resoluciji, namreč pričakovali ste boljše rezultate od irskega predsedovanja. Vendar tega velikega tempa ne smemo podcenjevati, kajti delo, ki nas čaka, je res obsežno. Mislim, da moramo biti zelo veseli, kajti za naše predsedovanje so bili postavljeni dobri temelji in sedaj bomo lahko v trialog postavili pomembna besedila in že julija bomo nadaljevali z delom. V času predsedovanja Ekofinu bom storil vse za to, da bi lahko delali učinkovito, želim si delati učinkovito in upam, da bo moja ekipa zelo ambiciozna. Dejansko tudi je ambiciozna in to je prav tako pomembno za nas vse. Tukaj v parlamentu, v naših prestolnicah in tudi za vse naše državljane. Nekaj želim še posebej poudariti namreč učinkovito sodelovanje z Evropskim parlamentom. Zame je to prednostna naloga. Sam osebno prevzemam odgovornost za učinkovito sodelovanje z Evropskim parlamentom. Predsedovanje prevzemamo v obdobju zelo velikih izzivov na področju gospodarstva fiskalna konsolidacija je zelo pomembna za ponovno vzpostavitev finančne trajnosti. Verodostojnost in konkurenčnost Evrope je na kocki. To želimo okrepiti. Vendar najpomembnejši cilj bi po našem mnenju moral biti gospodarska rast gospodarska rast v naslednjem letu bi morala porasti, kajti v zadnjih letih smo sprejeli pomembne odločitve in sprejeli bomo tudi ustrezne rezultate. Še vedno pa moramo ostati pozorni, dejansko smo pozorni, zato da bomo te napovedi tudi izpolnili. Mala in srednja podjetja želimo oskrbeti z boljšimi financami, želimo ustvariti nova delovna mesta, še posebej za mlade. Svojim državljanom želimo zagotoviti boljše pogoje za delo, sedaj pa v angliščini. Predsedstvo um, temeli svoje delo na vredostojni, raztočni, odprti Evropi. ECOFIN obravnava le nekaj teh prioritet. rastoča evropa je verjetno tu najpomembnejša pa tudi verodostojnost je tisto kar moramo zagotoviti. da sprememo primerne zakonodajne akte. To so pravi instrumenti v naših rokah. Danes smo bili priča dvema zelo impresivnima dogodkoma. Med ekofinom sem imel priložnost, da izrečem dobrodošlico Hrvaške kot novi članici naše družine, 28. članici naše družine. Pred eno uro sem prisostoval na, uh, na proslavi uh, te, tega, da smo dejansko uh, sedaj sprejeli Latvijo v evroobmoče, to smo torej danes tudi sprejeli na ECOFINu in vse zakonodajne akte s tem v zvezi. In to je zame osebno zelo pomembno. Čast, v čast mi je, to je, to je, to je res užitek. Je pa to tudi seveda izziv za Litvo. Imamo. Uh, željo, da bi do leta 2015 prijeli evro in želimo se biti naslednji, koliko smo tudi zavistni Latviji. Ob te priložnosti bi rad prosil tudi za vašo podporo pri tem našem prizadevanju, kajti to ni le nekaj simboličnega, temveč tudi nekaj praktično zelo pomembnega. Evropska unija se širi, evroobmoče se širi kaj to pomeni? To pomeni, da evroobmočje in evroprojekt sta kredibilna, sta vredostojna, da države verjamejo v Evropsko unijo, v evropsko idejo, da države verjamejo v evro kot v skupno valuto. In to je ogromen temeljen projekt, ki ima zelo velik pomen ne smemo pozabiti na te ideje, ko se pogovarjamo o tehničnih podrobnostih. Tudi te so pomembne, vendar vseeno glavne ideje morajo biti vedno nam pred očmi, vedno jih moramo videti. Moramo zagotoviti finančno stabilnost in zdrave javne finance posod v Evropi. Veliko dela je pred nami. Naj se osredotočim le na neke dosije, ki se nam zdijo zelo pomembni. V sodelovanju z vami, seveda, kajti vi ste so zakonodajalci v številnih primerih, ne v vseh primerih, vendar v številnih primerih ste. Zato upam, potem, ko sem se pogovarjal s številnimi člani tega odbora pred začetkom našega predsedstva, da bomo to lahko obravnavali, ker bodo ti dosedi tudi za vas zelo pomembni. moramo doseči napredek glede številnih zakonodajnih predlogov, zlasti, ko gre za področje finančnih storitev in zlasti, ko gre za bančno unijo. Menim, da bančna unija in dosjej povezani z bančno unijo zlasti direktiva za sanacijo in reševanje bank, ki bo jutri predmet triloga, že jutri. Potem, ko smo dosegli težaven kompromis na ekofinu, vendar mislim, da je bil to pošten kompromis. No, sedaj moramo naprej prijeti ta dosje. Potem schema za varstvo depozitov tudi ta dosje, uh, oziroma ta dva dosje bomo spodbujali uh, skrati. Potem uh, mehanizem za enotno reševanje. Naj vam povem, da je komisija nam danes zagotovila, da predlog glede mehanizma za enotno reševanje bo pri, pri, uh, predstavljen jutri. Bomo videli. No, tudi to je. Eh, postopek komisije, ki ga mora speljati. In če bomo združili svoje, svoje, svoje prizadevanje, mislim, da lahko dosežemo pomembne rezultate tudi v tem političnem ciklusu, torej pred prihodnjimi evropskimi volitvami. Potem eh, ekonomsko upravljanje. Mislim, da smo nedavno Eh, imeli res pomembne, prelomne sklepe, ko smo sprejeli šesterčka, dvojček in eh, res smo lahko veseli, eh, da smo dosegli ta napredek, te kompromise, sodelovali smo tudi z Evropskim parlamentom in sedaj moramo izvajati to zakonodajo, moramo popolnoma izvajati to zakonodajo. Danes smo se dogovorili, glede zakonodajnih aktov, ki bodo zagotovili sodelovanje med državami članicami v jesenskem semestru. Recimo predhodno obravnava proračunov eh, držav članic evromočja, potem imamo priporočila za specifične države in cel set ukrepov, ki so povezani z evropskim semestrom pozornost bomo pomenili, namenili temu, da bomo eh, spodbujali eh, hitro, pravilno delovanje teh postopkov. Hrati pa bomo skušali biti čim bolj temeljiti in bomo skušali na ekofinu ocenjevati potek postopkov, zato da bomo videli, če so zadeve učinkovite, če dobro potekajo, če imamo rezultate ali ne. Če gre zgolj za neko birokracijo ali pa dejansko prihaja do gospodarskih učinkov za države članice. Mislim, da bo to gotovo dobra izkušnja za ECOFIN in prepričan sem oziroma odločen sem, da bom delil svoje izkušnje z ECOFINA. Eh, tudi članom odbora ECON med našimi sestanki. Potem instrumenti za eh, bilančna plačila. Eh, torej, nedavno smo sprejeli zakonodajo, dvo, zakonodajni dvojček in mislim, da je to uh, naša prioriteta to je pomemben mehanizem ki ga je treba posodobiti ne le za evroobmočje tudi za tiste ki niso uh, v evroobmočju mislim da moramo vedno delati za uh, Evropo 28 to je tudi ena od mojih prednostnih nalog ključnega pomena je da evropsko gospodarstvo ima uh, odporne, zdrave finančne trge, ki delajo za davkoplačevalce. Mi smo vsi davkoplačevalci. Moramo okrepiti uh, varnost tudi za vlagatelje. Tudi to je zelo pomembno za gospodarstvo. Zato poudarjamo uh, eh, podarek o, na, o direktivi MIFID. Pomembna se nam tudi zdi uredba o centralnih depozitih vrednosti papirjev. Tudi ta je predmet trialogov. Mi bomo spodbujali napredek na teh eh, dosjejih. To so dosjeji, ki se nam zdijo zelo pomembni in so visoko na naši seznamu prednostnih nalog. Podpisno lahko tudi nadaljujemo z Omnibusom 2, ki je zelo pomemben za evropski zavarovalniški trg komisija je izdala poročilo glede tehnične ocene eh, ki ga je oblikovala evropski organ za zavarovanje in uh, poklicno zavarovanje in mislim da če želimo zagotoviti da bodo davkoplačevalci imeli čim več eh, koristi od skupnega trga bomo morali spodbujati tudi razpravo o direktivi o bančnih računih To je pomenilo, to je direktiva za potrošnike. In mislim, da je v interesu vseh nas, da eh, spodbujamo to vrstne pobude, ki jih bodo ljudje takoj zaznali, takoj opazili. Potem pa še nekaj glede obdavčitve. Tu imamo seveda težave, ne dosegamo soglasja v svetu. Vendar pripričan sem in prosil vas bom, za vašo močno politično podporo. Boj proti davčnim utajam in goljufijam je ena naših, je, je, je naših prioritetnih nalog. Na različne eh, načine smo to želeli spostaviti. Že sedaj imamo zelo močne resolucije Evropskega parlamenta in hvala za te resolucije kaj ti vi ste jasno povedali, kakšne so zadeve. In mislim, da se vsi zavedamo, da je to pomembno, da prihranimo ta denar, ki se ga ukrade in da zagotovimo, da vsi dejansko plačajo svoj pošteni delež davkov, tudi multinacionalke. Potem ambiciozni projekt avtomatske izmenjavi bančnih informacij. To vključuje direktivo o varčevanju in tudi direktivo o upravnem sodelovanju, ki jo tudi obravnavamo. To sta dve pomembni pobudi in prosil bi člane odbora, da nas tu politično podprejo. Imamo še več drugih dosje na področju obdavčitve. Dobro, razumem. Razumem. Zmanjkuje mi časa, bom kmalo sklenil svoj govor. Še nekaj glede zadnje, zadnje točke na, na našem dnevnem redu. Vprašanje Evropskega proračuna za 2014. To je seveda pristojnost drugega odbora, vendar je vseeno to tudi pristojnost celotnega vsega parlamenta. Naj povem, da to ni nekaj birokratskega, to ni nekaj, kar mora obravnavati vlade in politiki to je nekaj, kjer delamo za ljudi. Če nimamo primernega proračuna 1. januarja, potem to lahko pomeni, da bodo številni projekti v številnih eh, državah EU ostali brez primernih sredstev. Zato je to za nas prioriteta in res si bomo prizadevali za to in se veselimo eh, tudi kompromisov in sodelovanja z vami poslanci Evropskega parlamenta. To je tudi priložnost, da se srečamo. Srečamo se lahko tudi v okviru gospodarskega dialoga. Redne izmenjave mne z vami in s predstavniki nacionalnih parlamentov in svetom so uh, zelo pomembna. Tudi, tudi danes imamo priložnost za to potem tretji evropski semester se je zaključil sprejeli smo eh, priporočila za države članice in to ravno danes to je pomemben korak seveda imate številna vprašanja tudi sam imam številna vprašanja in sicer kako bomo ta priporočila za države članice dejansko izvajali strinjam se s kritikami da včasih so ta priporočila preveč ohlapna, ne dovolj konkretna. In to je sedaj tretji evropski semester, vsi se strinjamo, da je boljši kot drugi in lahko verjamem, da bo četrti, ki se bo začel tekom našega predsedovanja, bo še boljši, bo bolj organiziran, bolj učinkovit in bo imel tudi določene eh, novosti. In veselim se prihodnega sodelovanja z vami glede teh vprašanj torej res mi je v čast no je pa to tudi odgovornost za mojo državo moja država je prva baltska država ki predseduje Evropske unije res sem zelo eh, nekoliko sem celo prestrašen Res si bomo eh, prizadevali, prizadevali smo se v času priprave, zato sem se tudi srečal s številnimi med vami, um, ki ste tu in prosim vas za nadaljne sodelovanje. Sam osebno, kot sem predejal v, v, v svoji materinščini, da je moja osebna odgovornost, da poskrbim za to, da dobro sodelujemo. Torej, to je res pomembno, pomembno in pomembno, da sodelujemo, pomembno, da združimo različne vloge, različna stališča in da tako tvorimo enotno evropsko idejo. Hvala in se pravičujem, ker sem presegel svoj čas. Veselim pa se vaših vprašanj in bom skušal tudi na odgovoriti. Hvala. Much. Uh, we, we, we look forward. Najlepša hvala, veselimo se sodelovanja z vami. Uh. E, z vsem srcem bomo sodelovali z vami glede davka na e, prihranke. Je zdaj že pet let od mojega poročila, e, ko smo si izmenjali informacije o tem. Parlament vas bo vsekakor podpiral, ko si boste prizadevali za dosego tega cilja. To je, bil tudi, to je bilo eno prvih poročil našega odbora v tem novem mandatu. In naša edina pripomba bo, če ne boste ravnali dovolj odločno pri tem dosjeju. Zdaj se bomo lotili vprašanj, imeli bomo eh, slote po pet minut. Če bo vprašanje trajalo štiri minute, potem boste vi imeli samo eh, minuto za odgovor. Prvi je Žon Pol E Hvala, gospa predsedujoča. Gospod ministr, v imenu ELS vam izrekam dobrodošljico. Že sva se srečala v preteklosti in rad bi vam še enkrat čestitev danes. No, lepo je, da ste spregovorili v svoji materinščini. Sicer nisem razumel materinščine, vendar se mi zdi lepo, da predsednik ECOFIN-a govori v svojem jeziku, vendar to ni trajalo več kot 2 minute 30. Tako da predlagam, da eh, drugič spregovorite eh, v svoji materinščini, sicer angliško govorite bolje kot jaz. Eh, in druga kakovost, ki jo imate, je to, da znate govoriti s poslanci, rekli ste stvari, ki so nam všeč, rekli ste, da naša vloga pomembna in mi to radi slišimo. Eh, prav tako ste dejali da eh, nam znate prisluhniti in eh, mislim tudi da je to tudi nekaj kar radi slišimo vidimo da imate lepe namene zelo ste ambiciozni in prav imate vi niste največja država v EU, vendar lahko vseeno ste zelo uspešni. Poglejte, ko je Luksemburg vedno uspešen pri predsedovanju. No, po razpravi, ki smo jo imeli pred mesecem dni, eh, glede dosijev, ki zamujajo na svetu, glede predlogov komisije, no, sedaj bi se znova vas vprašal, kako se boste lotili teh dosijev, ki ste jih našteli, no, pa so še nekaj drugi, ki so blokirani. Kaj boste storili, da bomo nadoknadili to uh, zamudo, do katere je prišlo? Hvala. Euh, <laughs> na žalost je moja francoščina veliko slabša od angleščine to je bil zelo eh, pomemben komentar eh, ki ste ga izrazili tudi v resoluciji imamo res veliko dosjejev na mizi nekateri stojijo že kar nekaj časa iz enega ali drugega razloga. Včasih manjkajo še zaključki, včasih eh, obstajajo sporne točke, bodi si med svetom in parlamentom ali pa med različnimi vladami. Mislim, da ni druge izbire, kot da nekako porazdelimo svoj čas. Tukaj ne mislim samo na predsedstvo, ampak tudi na Ekon, na vaš odbor, da si porazdelimo čas. E, in to smo že začeli početi. Imamo kar koncentrirano agendo trialogov in tehničnih sestankov e, za juli. Začeli smo se stavljati tudi urnik za konec avgusta, takrat bo tudi veliko sestankov, prav tako septembra. kot sem rekel v svoji uvodni predstavitvi, moramo vse čas upoštevati ključne cilje. Ti glavni cilji včasih ne ustrezajo vedno namenu eh, enega ali drugega tehničnega eh, dosjeja, ko gre za različna stališča v posameznih direktivah po mojem mnenju bi morali postaviti neke prioritete in za zelo pomembne dosjeje postopek tudi pospešiti. Mm, sam sem jih eh, omenil v svoji predstavitvi MIFID MIFIR, je to pa direktiva Omnibus 2, eh, da ne govorimo o bančni uniji. Torej ne smemo škoditi tistim eh, dosijejem, ki so v zaključni fazi in potrebujejo samo še kakšno tehnično prilagoditev. Zelo iskreno eh, vam bom povedal, imamo omejene vire, ampak tudi vi jih imate. Moramo se večkrat sestati, s Sharon se bom z veseljem sestal, eh, da bomo uskladili svoje urnike. Hvala. Planinga. Hvala, torej veliko stvari se že načrtuje. Zdaj pa v imenu socialistov Antolin. Hvala, tudi sam bom govoril špansko. Najprej vas želim pozdraviti. Ja, ponudil bi vam sodelovanje in podporo naše skupine. Rad bi povedal, da ste finančni minister iz majhne države, to je res, ampak lahko pokažete, da tudi majhne države lahko naredijo velike stvari in lahko um, izvedejo tudi pomembna predsedovanja. E, mislim, da je pomembna vaša usmerjenost v rast v tem času krize, e, določena specifična priporočila, e, ki so bila danes sprejeta, gredo v pravi smeri. In državam moramo dati nekaj časa, da se bodo. E, izognile temu, da ne bi uh, varčevanje prineslo prehudih posledic. E, treba je spodbujati tudi naložbe v času vašega predsedstva po celotni Evropski uniji. E, pri teh ciljih bomo sodelovali z vami. Pa še dve vprašanje, ki ju imam za vas. Želim, da ima posvečate pozornost. To sta pomembni vprašanji. E, in sicer gre za. Eh, direktivo o eh, hipotekarnih posojilih. Zaključili smo že trialoge z dogovori in manjka samo še element oziroma en element je še sporen med svetom in parlamentom in sicer gre za izvajanje te direktive. To vam resnično priporočam. Eh, v obravnavo. Upam, da boste v stalnem dialogu z našo predsednico, tako da bomo do konca speljali to eh, direktivo in da bomo dosegli sporazum oziroma dogovor še v vašem času vašega predsedovanja. Tukaj manjka samo še eh, zadnji impuls, da bo stvar zaključena. Še ena stvar, ki jo morate resno obravnavati, in kjer lahko eh, zelo dobro napredujemo ter stvar tudi zaključimo pred koncem našega mandata, to pa je na področju konkurenčnosti, eh, ko gre za povračila. Želim, eh, da se doseže napredek na teh dveh področjih In to bo tudi pripomoglo k temu, da bo vaše predsedovanje uspešno. Hvala. Uh, okay, Antolin, uh, thank you for your question. Antolin, hvala za vprašanje. Povsem se zavedam teh eh, pravnih aktov. Obveščen sem bil, da sta oba že v zaključni fazi. Začeli bomo obravnavati in jo skušali rešiti kar najhitreje. mislim, da to velja tudi za številne druge pobude, kjer obstajajo še tehnične podrobnosti, ki jih je treba rešiti. V tesnem sodelovanju eh, z vami, eh, s Sharon, če bo potrebno, imamo tukaj še eh, članico Migle v Bruslu, ki bo lahko v vsakodnevnem stiku z vami. In te tehnične uredbe, kjer smo vse zakonodajalci, moramo čim prej urediti. Morda jih ne bomo rešili na najbolj popoln način. Včasih je eh, pomembno samo pogledati, eh, kako nekaj doseči hitro. Morda lahko eh, dosežemo popolno ureditev čez dve leti, ampak nekaj malo manj popolnega, pa vseeno dobrega lahko dosežemo tudi prej. In uh, mislim, da bi morali tehnične zadeve kar čim prej rešiti. Hvala za uh, vašo pobudo. Mislim, da imate prav. Obstajajo teme in vprašanja, eh, ki so pomembna za majhna podjetja, za potrošnike in tako naprej in ki. Eh, jih je potrebno skrbno obravnavati. Hvala. Vse, kar je treba narediti glede hipotek, je, da se strinjate glede tega, kako se rešijo vprašanja o izvajanju ali obstajajo sploh uh, vprašanja glede izvajanja. Strinjati se bo treba s členom, da bodo države članice dale nekaj več informacij. Mislim, da to ni preveč zahtevati. Zdaj pa Oleš Mit v imenu skupine Alde. Uh, hvala predsednica uh, dobrodošli finančni minister veselje mi je bilo uh, poslušati vaš nagovor in litva je bila od baltskih držav prva država ki sem jo obiskal po padcu sovjetske zveze ste ena naših sosed in imamo dobre odnose tako da uh, sem vas res z veseljem poslušal in to kaže tudi na to, da se zgodovino da spremeniti. Bančna unija. Gospod Drag je bil z nami včeraj. Malo me skrbi, da če se ne bodo vse države, vse 28 pridružilo bančni uniji, potem bodo obstajali problemi za banke zunaj EU oziroma zunaj teh držav, ki ne bodo sodelovali. Imate tudi kar nekaj švedskih bank v svoji državi, švedska izven evroobmočja in tudi vi še niste v evroobmočju. Če se katera od teh držav ne bo pridružila bančni uniji, ali to ne bo povzročilo problemov. E, to bo stabiliziralo evroobmočje in banke v evroobmočju, ampak za države zunaj pa bi to lahko predstavljalo težavo. Potem pa še priporočila po državah članicah, kako to merite. Sam sem danes skušal nekaj teh priporočil prebrati. Eh, prebral sem priporočila za svojo državo, upam, da moja vlada zdaj posluša, ampak nisem povsem prepričan. Upam, da bo spoštovala um, priporočila. Eh, prebral sem tudi priporočila za Nemčijo, tam se govori o plačah in v Nemčiji je to zgodovinsko občutljivo vprašanje kako to obravnavate, še posebej znotraj evroobmočja? Ali uh, so ta priporočila upoštevana? Pa še zadnji komentar o schemi za jamstva za depozite. To ste omenili. Če uh, boste odprli ta dosje, ali boste odprli tudi direktivo o schemah za. Uh, uh, kompenzacij investitorjev, torej za nadomestila. Sam sem tam poročevalec, pa ni bilo eh, še dosti napredka na tem področju. Naslednji teden pa zapuščam parlament. Hvala. Ole, spominjam se še najnega srečanja v Vilni, ko ste obiskali uh, Vilno. Mislim, da sva tam imela zelo koristne razprave. Prvo vprašanje je zadevalo bančno unijo. Tukaj imamo problem eh, domače države in države gostiteljice. In eh, to je eno od vprašanj, ki se je sprožilo med eh, razpravo o BRD, o reševanju bank. In to je ena od tem, eno od vprašanj, ki se postavlja tudi v enotnem nadzornem mehanizmu vedno bomo imeli eh, situacijo, ko je ena država domača država, druga pa gostiteljica. In takšne eh, situacije potrebujejo eh, pravno obravnavo, tako da ne bodo prizadeti davkoplačevalci ne v eni, ne v drugi državi članici. Ne bi rad komentiral uh, litovske situacije, kajti zdaj govorimo o funkciji uh, predsednika Ekofina. Lahko bi za nekaj sekund sicer eh, prevzel tudi funkcijo predstavnika svoje države. Eh, Litva bo eh, prevzela vse te mehanizme, ko bo stopila v evroobmočje. Sprejeli bomo tudi mehanizem, enotni nadzorni mehanizem. Sodelovali bomo v vseh razpravah glede enotnega mehanizma za reševanje, ki je eden od stebrov bančne unije. Mislim, da bomo našli rešitve. Te niso zelo preproste, dosti krat je tako, ampak vsa ta vprašanja se da rešiti. Zdaj pa še priporočila mm, za države in ukrepe. Eh, težko je te zadeve meriti ne smemo pozabiti, da gre tukaj za priporočila, za suverene nacionalne države, ki tvorijo Evropsko unijo. Zelo pomembno je načelo subsidijarnosti in obstajajo domače naloge, ki jih morajo praviti države članice same na način, ki je najboljši za ljudi, za prebivalce te države. ne moremo se izogniti takim situacijam. Učinkovitost eh, priporočil eh, tudi glede tega se vprašali in pa konkretnost teh eh, priporočil ne smemo še tekom tega semestra pričakovati rezultatov, ampak mislim, da gredo priporočila v pravo smer. Potem pa še. Eh, direktiva o schemah za eh, nadomestila za investitorje. Eh, to bomo izvajali v DGS. Mislim, da je to pravi način. Namreč, da počakamo s temi kompenzacijami. Najprej želimo pogledati, kako se bodo stvari odvijale v DGS. Torej, malo bomo počakali in potem ukrepali. Hvala. hvala. Zdaj eh, dobi besedo Žan-Pol Pise v imenu zelenih. Merci. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, Zrekam vam dobrodošlico, gospod minister, in želim vam eh, mirno in učinkovito predsedovanje. Prisluhnili ste že mojim kolegom. In mislim, da če tudi morda so naša mnenja različna, no to je seveda normalno, vendar pa smo, smo vsi enako uh, zaskrbljeni glede blokade, do katere je prišlo pri nekaterih dosjejih. Tudi sami ste dejali, da nameravate eh, spodbujati napredek pri teh dosjejih. Ti dosjeji niso nepomembni, to so strukturno pomembni dosjeji, ki bi omogočili boljšo evropsko integracijo. Zato se nam zdijo pomembno, recimo bančna unija. Torej, zlasti, ko gre za možnost reševanja krize, potem vprašanje jamstva za depozite, potem davek na finančne transakcije potem vse vprašanje glede solidarnosti pri dolgovi. Skratka, vsi ti dosjeji so sedaj blokirani in zanima me vaše stališče glede tega, kaj ti vi nameravate te dosjeje eh, deblokirati. Zanima me, kako boste deblokirali uh, uh, to, te, te dosjeje, uh, kakšen je pravi način za to. Uh, Um, ne jaz zgolj za časovnico, časovnica je zapletena, vendar zanima me res, kako se boste tega lotili. Ali obstaja tukaj kakšne politične vprašanja? Ali so to vprašanja nivoju sveta? Ali gre za vprašanje uh, odnosa med parlamentom in svetom? Ali gre za interese odločenih držav? Nekateri menijo, da nemška vlada je eh, glavni krivec za blokado teh strukturno pomembnih dosjejev. Kaj o tem menite? In če dopolnim še vprašanje kolege Gozesa, kaj boste storili? Sveda lahko računate na nas, na našo podporo, vendar kako bi res lahko deblokirali situacijo? za to, da dejansko lahko izrazimo svojo politično voljo, da lahko pridemo do nekega novega obdobja in da se bodo zadeve razjasnile. In torej, tu je še vprašanje nemških volitev, nekaj je njihov izid. Bo gotovo tudi pomemben faktor pri vsem tem. Kaj menite? No. Yes, uh, Da, skušal bom uh, hitro odgovoriti. Žompol, zelo natančni ste pri opredeljevanju vseh teh dejavnikov, ki včasih ovirajo napredek uh, pri zelo različnih dosejih, od tistih, ki ste jih omenili, naprimer FTT, um, mm, potem uh, sklad za odplačilo dolga in tako naprej. Različni interesi držav članic so vključeni države in vlade imajo različne interese in različni interesi obstajajo tudi tukaj v parlamentu ter pri komisiji. Včasih eh, je premalo pobud, včasih preveč strani komisije. Torej vse to je prisotno in nalogo litovskega predsedstva vidim v tem, da bomo iskali kompromise. Glavna ideja je, da bomo pošteni posredniki. Moja metoda eh, dela je, da se srečujem z ljudmi, pogovarjam, da jim pogledam v oči, da jih skušam vse privesti za eh, skupno mizo. To sem eh, eh delal tudi s kolegi ministri, preden smo začeli eh, predsedovanje. To želim eh, delati in sem že delal s številnimi poslankami in poslanci. Še naprej se želim srečevati z vami. Mislim, da bomo pri teh razpravah našli te eh, točke, ki še ovirajo napredek. Včasih eh, eh bo politični cikl narekoval naš urnik, ampak to je eh, povsem naravno. V vsaki državi obstaja političen koledar, ki tudi vpliva na razvoj dogodkov. Mislim, da bomo v številnih primerjih, ne vseh, kaj ti ni čarobne paličice za to, ampak mislim, da bomo uspešni. Zdaj pa Jurgen Klute. Hvala lepa, Sharon. Tudi v imenu svoje skupine vas lepo pozdravljam tukaj. Zastavili ste si ambiciozen program, želim vam obilo uspeha. Tukaj sem. Mislim, da je pomembno, da to, kar ste navedli, dejansko pripeljemo do konca še pred iztekom mandata. En del vprašanja ste že odgovorili, vsaj delno. Gre za vprašanje o direktivi o plačilnih računih. Rekli ste, da boste to vrstili na svoj dnevni red. Zato se vam zahvaljujem, sem poročevalec in želeli smo si, da bi to storili. Zato izredno pozdravljam, da je to sedaj na seznamu prednostnih nalog. Mi bomo prispevali svoje. Danes smo imeli prvo razpravo o tem, poskušali bomo zadeve zaključiti čim prej in mislim, da imamo lepe možnosti, da to pripeljamo do konca. Sedaj pa še nekaj. Prihajam iz eh, Nemčije, zato želim nadaljevati tam, kjer je končal Ole Schmidt. Zanima me, kako bodo države obravnavale priporočila specifična za države. Nemčija je dobila v zadnjih letih jasna sporočila, sam pa obžalujem, da to ni bilo sprejeto v Nemčiji oziroma se ni storilo nič, to bi koristilo pri premagovanju krize. To so samo komentarji, priporočila. Treba je spoštovati suverenost držav, prav tako je treba upoštevati načel subsidijarnosti. To je formalno sicer vse lepo in prav, ampak pri deficitarnih državah je pa drugače, tam posegamo v njihovo suverenost in po mojem mnenju ta neenakost eh, škodi Evropski uniji in tudi delovanju Evropske unije. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Hvala. Ja, uh, danke schön, Jürgen. Uh, uh, Najlepša hvala. Nemščina ni naš delovni jezik, tako da bom uh, odgovoril v angliščini. Torej, odgovoril bom v angliščini, kajti to je naš delovni jezik. Direktiva o uh, plačilnih računih je uh, že bila. Eh, vzpostavljena, komisija predstavila vse, kar je bilo potrebno, vendar pa še vedno moramo eh, v svetu doseči nek splošni pristop. Uh, specialisti so že uh, pripravili nek dokument za to direktivo o um, plačilnih računih za september. Potem ste vprašali tudi o priporočilih za posamezne države. To je vprašanje ključnega pomena. Lansko leto so bila ta priporočila precej abstraktna, zdaj pa imamo um, druge instrumente, imamo postopek makroekonomskih neravnovesij. Um, jeseni bomo šli uh, oziroma se bomo lotili meritev socialnih kazalnikov. Ne vem, ali bo to vse Eh, dobro delovalo, kajti to zahteva tudi svoj čas in velika prizadevanja. Zdaj se že eh, pomikamo v smeri konkretizacije priporočil po državah. In eh, ko bomo lahko govorili v številkah, bo to veliko bolj učinkovito kot pa zdaj, ko govorimo o nekih idejah, kako je treba organizirati pokojninski sistem, kako eh, prilagoditi eh, delovno pravo in tako naprej. Upam, da bomo dosegli napredek na tej poti. Ogledali pa si bomo in to tudi zagotavljam, oziroma poskrbeli bomo, da to ne bo povečevalo upravnih bremen v nepotrebni meri. Ti postopki, ki so predvideni, morajo biti eh, časovno in tudi eh, krajevno prilagojeni, usklajeni in ne smejo se podvajati ali potekati istočasno. Jeseni, morda oktobra ali novembra bomo videli, kako uh, bo potekalo izvajanje in pa eksante priprava proračuna in bomo potem videli, kako prilagoditi delo eh, za evropski semester. Hvala. Marian Tyson je naslednja, izvolite. Ja, dankjewel, meneer de minister, om naar hier te komen. Welkom uh, in Turkije. Hvala, uh, minister, ker ste si vzeli čas in prišli v Evropski parlament. Uh, v tem parlamentu in v tem odboru vam želimo veliko uspeha. Veseli me, da si boste prizadevali za sodelovanje. Zelo dobro eh, je, kadar se lahko izognemo napetosti med institucijami in lahko uh, dosjeje uh, speljemo do konca. Govorili ste o rezultatih, naprimer na področju bančne unije. Uh, potem ekonomski in socialni napredek, to si želite doseči. In mislim, da bodo stvari šle naprej v naslednjih šestih mesecih. Želim postaviti vprašanje o enotnem nadzornem mehanizmu. To je na našem dnevnem redu za glasovanje septembra. Ali lahko poveste besedo ali dve? ali uh, bomo stvari sprejemali v pravem času, ali bo glasovanje potekalo v pravem času glede na delo sveta. Pa še enotni mehanizem reševanja. Uh, jutri bo komisar Barnieto obravnaval. In nekatere države menijo, da bo to zahtevalo spremembo pogodbe. Eh, v določenih državah bi to lahko povzročilo težave. Kaj meni o tem litovsko predsedstvo? Ali menite, da je potrebna sprememba pogodbe za ta mehanizem? Pa še davki, rekli ste, da se boste osredotočili na eh, davčne utaje in pa goljufije. Strinjam se z vami, da je to pomembno. Eh, v vašem programu sem prebrala, da smo že blizu neke skupne davčne osnove in da boste še naprej razpravljali o tem. Mislim, da to ni zelo ambiciozno. Eh, ali obstajajo kakšne težave pri tem, tehnične težave, ali pa eh, obstaja pomankanje politične volje in eh, določene države temu nasprotujejo. CCTB nas tudi lahko pripelje v pravo smer nearly eight minutes. Uh, we, so we better. Mislim, da Marija ni porabila 8 minut, eh, tako da očitno ura ne dela. Hvala, Marijan. To so pomembna vprašanja. Enoten eh, mehanizem, enoten nadzorni mehanizem je izjemnega pomena. Sam si želim in svet si želi, da bi to eh, zaključili čim prej. nemški parlament se je že odločil za ta uh, enotni nadzorni mehanizem. Problem je, da bo uh, ta mehanizem začel veljati eno leto po objavi v uh, uradnem listu. Predvideno je, da bi začel veljati sredi leta 2014, zdaj pa mislim, da bo stvar preložena na september ali oktober 2014. prosim, glasujte čim prej. Sam ne morem predlagati eh, sprememb eh, pri glasovanju v Evropskem parlamentu, ampak mislim, da je pomembno, da glasujete čim prej. Zdaj pa še enotni mehanizem reševanja. Komisar Barnier je rekel, da bo podal svoj predlog jutri. Rekel je, da bo vse skupaj v skladu z obstoječimi pogodbami. Mislim, da je težko, da bi vse delovalo znotraj eh, trenutnih obstoječih pogodb. Eh, videli bomo, kakšen bo predlog, eh, natančno ga bomo proučili in začeli takoj delati na njem. CCCTB je bil še omenjen. Eh, skupna konsolidirana davčna osnova. Ta dosje na mizi že kar nekaj časa, morda že desetletje. Eh, in stvar je zelo zapletena. Zdaj je ideja v tem, da bi se elementi nekako razdelili, da bi jih eh, razdelili, zato da bi Eh, najbolj sporne elemente postavili na stran, tako da bi lahko napredovali vsaj pri elementih, ki, eh, o katerih se vsi ali skoraj vsi strinjajo. Eh, to je tehnično delo in na področju davkov, kjer ni harmonizacije v Evropski uniji, moramo biti zelo previdni. Prisluhniti je treba vsakomur. Pri teh vprašanjih potrebujemo namreč soglasje med ministri in vladami in seveda politično podporo Evropskega parlamenta. Šli bomo v tej smeri in uh, pogledali, kaj je izvedljivo. Hvala. Hvala lepa. Pri CCTV vas je Evropski parlament podpiral že od začetka že pet let, odkar sem sama pripravila poročilo. Vem, da je to zelo zapletena tema. Vem, da sem Adolfa prosila za zapisek o nečem. Rekl je, ja, ja, točno vem, kaj želiš, poslal mi je 2000 strani. Zato vem, kako zapletena je ta zadeva. Marjan pa je pripravila vseeno zelo dober svežen iz parlamenta v zvezi s tem SSM. O tem bomo glasovali, tako ko bomo dobili dogovor o vprašanjih odgovornosti pri ECB, v zvezi s tem smo imeli dolgo zasedanje tudi danes. Zelo pomembno je, da za varnost držav članih nacionalnih parlamentov in vseh poskrbimo, da bodo vsi vedeli, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu. Sedaj pa za ELS, gospa Kraca. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod minister, tudi sama bom govorila grško, kar je moj jezik. Zelo natančno sem prisluhnila vašemu govoru in tudi vašim odgovorom na vprašanje poslancev. Imamo vprašanje v zvezi s financiranjem rasti in razvoja v Evropi. Do leta 2020 bomo potrebovali en bilijon ali celo tri bilijone evrov. To bodo celo velike naložbe, velik zalogaj bo to za institucionalne vlagatelje v Evropi. Zanima me, kako bomo dobili toliko naložb, kako bomo lahko zagotovili spodbude za vse te naložbe. Zanima me, ali je to ena od prednostnih nalog predsedstva, ali si bo predsedstvo prizadevalo mobilizirati tolikšno količino naložb v skupni trg. Prav gotovo je zelo pomembno, da imamo na voljo prava orodja. Zagotoviti pa moramo tudi ustrezen okvir za vlagatelje, ki jim bo pomagal vlagati na dolgi rok. Hvala. Uh, Hvala lepa, Rodi, za tvoje vprašanje. stroški oziroma viri financiranja so zelo pomembni, ampak eh, samo viri financiranja problema ne bodo rešili. Potrebujemo instrumente, ampak, eh, kakor si prav povedala, potrebujemo tudi ustrezno ozračje za naložbe. To velja za številne države, za mojo državo in za naše sosede Latvijo je ena od metod za izboljšanje naložbenega ozračja pridružitev evroobmočju. To je dejansko velik korak naprej za to, da bi izboljšali ozračje za naložbe in pritegnili zasebni denar. Ko govorimo o javnih finančnih sredstvih, moramo vedeti, da so javna sredstva v Evropi pomemben vir naložb in da moramo s temi sredstvi ravnati zelo premišljeno. Imamo več pobud, naprimer, nedavno smo imeli pobudo Komisije in Evropske investicijske banke, o tem smo govorili na zasedanju voditeljev držav in vlad, pa tudi na Ekofinu danes. Ta vprašanja bodo danes morda bolj na dnevnem redu neformalnega Ekofina, ki ga bomo imeli v Vilni. Sharon in eh, poslance v vašem odboru vabim, da se odeležite tega zasedanja. Dolga tradicija je, da se evropski poslanci odeležijo ekofina in neformalnega ekofina dvakrat na leto. Mislim, da lahko prispevate k razpravi v zvezi s temi vprašanji. Še en vir sredstev je preprosto evropski proračun. Govorim o večletnem finančnem okviru vemo, kje smo v zvezi s tem. To je zelo pomemben problem, ki bi ga morali rešiti in to do 1. januarja. Odgovoren sem tudi za regionalno in kohezijsko politiko. Gostil bom ministre odgovorne za kohezijsko politiko novembra volitev za odbor Ekon morda ni tako zanimiva tema, ampak eh, za odbor regi pa bi morda bila. Morda bi lahko razmislili, da še enkrat obiščete Vilno. Govorili bomo o tem, kako bi lahko sklade iz strukturnih skladov uporabljali bolj učinkovito, ne samo v obliki donacij, ampak tudi z uporabo finančnega inženiringa. Lahko bi imeli krožne scheme. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi denar, isti denar večkrat uporabili. To so zelo pomembna vprašanja. Pa tudi nebančno financiranje. Sprejetih je bilo že kar nekaj pobud in eh, mislim, da trenutno čakamo na predloge komisije. Gre za nebančno financiranje podjetij. To je velik problem evropskega gospodarstva. Namreč naše gospodarstvo se financira preko bank. Skoraj 80 odstotkov financ za podjetja zagotovijo banke. V Ameriki je drugače. Le 20 do 25 odstotkov financ pride od bank, drugo pa financirajo skladi in podobni instrumenti. To je odprto področje, veliko časa bomo vložili v to in veliko dela nas čaka na tem področju mislim, da se bomo k temu še vrnili. Z velikim veseljem bi o tem govoril tudi z vami. Hvala. Uh, you, uh, Hvala, Peter Simon, za socialiste. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa, gospod minister. Hvala lepa za vaš govor. Hvala, da ste predstavili svoj delovni program za naslednje mesece. Sem eh, poročevalec za. za z jamstvo vlog in zelo sem vesel, da boste sedaj spregovorili o tem poročilu, ki smo ga sprejeli že pred letom in pol na plenarnem zasedanju. Vemo, da je časa na voljo malo. Sredstva vseh udeleženih so omejena. Prav tako vemo, da so višine skladov popolnoma nesorazmerne. V vašem predsedstvu vidim, da imamo možnost, da dve stvari pripeljemo do konca. Tisti dve stvari, ki bi jih morali pripeljati do konca, gre za mehanizem reševanja in prestrukturiranja v enem skladu in jamstvo za vloge v drugem skladu, kajti svet vedno znova povezuje višino obeh skladov med seboj, zato se z vami strinjam. Ta dva dosija bi morali povezati. Vprašanje višine skladov je nekaj, česar ne moremo ločevati, zato bi morali pogajanja povezati, čeprav gre z našega vidika za dva različna sklada, oziroma bi vsaj moralo iti za dva različna sklada. Vendar pogajanja moramo izvajati ločeno. Moje vprašanje za vas je naslednje. Vi pravite, da bi pogajanja tekla usporedno, zanima pa me, ali menite, da bi celoten trialog izvajali skupaj ali pa želite imeti ločene trialoge, to bi bilo nam bolj všeč in to ni odvisno od višine sklada, to je nekaj drugega. Ne vem, ali bomo prišli do konca, ampak mislim, da imamo dobre možnosti za to, da še v okviru vašega predsedovanja rešimo oba dosjeja, če bi septembra začeli. Äh, ja, Peter, äh, danke schön. Auch, äh, äh, aber ich. Hola, Peter. Bom go odgovoril v angliščini. Res je, oba dosega sta tesno povezana. Povezave ne nastanejo samo zaradi obsega skladov, tudi določene tehnične podrobnosti govorijo v to smer. Se upravičujem, ampak ne želim se spuščati v podrobnosti. Bolje bi bilo, če pustimo tehnični ravni, da opravi svoje delo. Ko bomo imeli trilog, bomo govorili o alternativah, možnostih in tako naprej, zato da izberemo najboljšo. Vendar z političnega vidika, kako sem povedal v svojem uvodnem nagovoru, bomo začeli s trilogi o BRD jutri, 10. julija. Schema za jamstva za vloge je sicer s tem povezana. In eh, to bo povezano z osnovnim besedilom BRD-ja to besedilo je postalo osnovno zato, ker je pač takšen logični vrstni red. Trialog o javnostvah za scheme je načrtovan za zgodnjo jesen. Danes ne želim reči, ali bo to september ali ne, vendar upam, da bo to čim prej, takoj, ko bomo našli možnost za to. V zvezi z BRD-jem že imamo določene zamisli, trialoge bomo začeli izvajati usporedno. Nekaj ljudi bo to usklajevalo z naše strani, strani sveta in vas kot poročevalca ter Sharon bi prosil, da nekako koordinirata ta dva dosija strani odbora. Hvala. Hvala. To je bilo zadnje vprašanje, razen če ima še kdo med vami žgočo željo potem, da spregovori. Ne, v redu, potem bomo končali nekoliko prej, veselimo se že, da se z vami srečamo še enkrat, ko bomo govorili o tem, kako uspešno smo upravili svoje delo. Hvala. Okay. Uh, Naj vam povem še, da bomo naslednjič zasedali 5. septembra, to je četrtek ob 9.